Yes, hello. Welcome. We will start the meeting a little bit coming later today and bomo kar začeli s sestankom. Gospod Grote bo prišel malce kasneje, do takrat pa bom predsedoval jaz. Predlagam, da spremimo dnevni red z dvema spremembama. 18 eh, genski viri in še ena točka, bili, o tem bomo lahko razpoznaje na prvem sestanku januarja. Potem pa imamo še eno točko po točko razno in sicer označevanje mesa, eh, člen 26a in uredba o informacijah v zvezi s hrano 17. decembra. Bomo o tem razpravljali tu danes, jutri. Danes ali jutri? Torej jutri ob 12. Eh, v prisotnosti predstavnikov komisije. In še za informacijo, imamo vse jezike razen estonščine in malteščine, pa še eno obvestilo. Dan Jorgensen je bil imenovan za ministra na Danskem, tako da nas bo zapustil in opravljal bolj zanimive dejavnosti. Najprej se bo ukvarjal s kvotami pri ribah. pa potem še mnenje Leotard in mnenje Rusi. O tem bomo razpravljali 22. januarja, potem še predlogi sprememb za, eh, za razmoževanje material do 18. decembra lahko pošljete te predloge sprememb. We have an update on the trialogues. We have... nič novega glede trialogov. Eh, danes od 14 do 17 bo nov trialog, dostop eh, do mm, koristi, to smo preložili na januar. Glasovanje eh, bo tudi potekalo potem, to bačno poročilo Linde McEwen. Srečali se bomo danes zvečer, 11. decembra smo imeli tretji trialog in lahko rečem, da smo s uh, svetom dosegli napredek. Upam, da bo danes zvečer prišlo do dogovora. Obe strani sta si prizadevali za kompromis. Potem klinični preizkusi, dosegli smo e, splošen dogovor e, v Strasburu. Zdaj potekajo še tehnični dogovori za uh, dodelavo besedila. Uh, litovsko predsedstvo uh, želi s tem na koreper 20. decembra. Uh, 26. novembra je prišlo tudi do enega dogovora, pa še glede okoljskih učinkov. Uh, so potekali eh, trialogi 26. novembra in 12. decembra. V prvi polovici januarja bo še en trialog, torej veliko trialogov še poteka in uh, v tem umestnem času smo številne že zaključili. Potem bomo imeli tudi delavnico jutri od 12.30 do 15.30 v sobi 1G3, eh, torej delavnica bo na temo tujerodnih invazivnih vrst. Hvala. Uh, Najlepša hvala, hvala kolegi. Se upravičujem, ker sem prispel zdaj. Torej smo pri tretji točki. Presenečenje, presenečenje, to je moje poročilo. Varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Bom Zdaj. Začel govoriti kar v nemščini. Gre za klasično poročilo, ki ostane predsedujočemu. Saj gre za prehod v zvezi z Lizbonsko pogodbo, gre za prenovitev in komitološki postopek ter prilagoditev z Lizbonsko pogodbo. Vsebinskih predlogov sprememb ni. Imamo 13 predlogov sprememb, katerih glavni cilj so izvedbeni akti, ki jih po eni strani želimo eh, zmanjšati oziroma zamenjati, pa potem tudi okrepiti področje uporabe. To je glavni duh tega mnenja. In potem še 13 predlogov spremembe, ki sem jih predstavil. Kolega Sanuni je z nami kot poročevalec v senci. Gospod Sanuni, izvolite. Grazie, presidente. Non posso che associarmi alle parole del relatore. Hvala. Predsed, gospod predsednik, lahko podprem poročevalca, kar je pojedo zvezi s konvencijo CITES, ki naj bi zagotovila, da bo trgovina s prostoričmi živalskimi in rastlinskimi vrstami omejena ali celo prepričena. Potrebujemo več določb, saj je vse več vrst ogroženih, grozi jim namreč izumrtje. Potrebujemo tudi več carinskih pregledov, ampak to ni vedno nujno odgovor. Kot ste razložili, gre za prenovitev. Eh, in spremembe, ki se navezujejo na CITE, so seveda upravičene. V skladu z Lizbonsko pogodbo moramo odstraniti vse določbe eh, ki, in ustaviti nove, ko gre za izvedbene in delegirane akte. Spremembe v zvezi s tem so seveda najpomembnejše. Evropski komisiji dajemo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov eh, in izvedbenih aktov, oziroma mi se bolj zovemo za delegirane akte, saj ima s tem parlament več pooblastil. Spremembe pri 5, 6, 8 in 9, tu gre za spremembe v zvezi z delegiranimi akti. Saj moramo zagotoviti ustrezno pravno podlago. Potem pa še obvestila in dovoljenja, tudi tu je nekaj sprememb. Torej, kot poročevalec v senci podpiram to uh, mnenje in ga bom priporočil svoji skupini. To je pa res dobro slišati, da nas bodo podpirali socialni demokrati Satu Hasi. Je naslednja, je ni. Zdi se, da ne bi nihče več želel besede, komisija pa je z nami, tako da dajem zdaj besedo komisiji. Izvolite. You, uh, think, explained, um... Hvala, gospod predsednik. Kot ste razložili, gre za prenovitev uredbe, ki je bila sprejeta že kar nekaj časa in je bila že večkrat spremenjena. Eh, glede na pogod, eh, konferenco pogodbenic in dodatke konvencije. Komisija predlaga, oziroma predlagali smo, da se to uskladi, da se uskladijo določbe v zvezi s komitologijo in druge določbe, ki se navezujejo na Lizbonsko pogodbo in to smo tudi predlagali. Kako bi torej nove določbe ustrezale Lizbonski pogodbi? V zvezi s tem smo pripravili predlog. Zabeležili smo si osnutek poročila, ki ste ga pripravili vi, sledimo tudi razpravam v delovni skupini sveta in upamo, da bomo v naslednjih tednih oziroma mesecih lahko dosegli dogovor v zvezi s tem dokumentom. Hvala. Najlepša hvala. No, zdaj smo pa že pri koncu te točke. 7. januar je rok za uh, predajo predlogo spremembe 16. januarja pa bomo glasovali o tem predlogu. Naslednja točka, Zea Majs, Satu Hasi, želi bez, bi morala spregovoriti gospod Beren, gospod Sanoni. Bart Stars je zdaj na vrsti, izvolite. Het klopt dus dat uh, tien leden. Uh... Hvala. Gospod predsednik, deset kolegov, mislim, da so zastopane vse politične skupine, so uložile svoje predloge v zvezi z ukrepom komisije, ki se navezuje na koruzni proizvod z JMAIS linija 1507. O resoluciji bomo glasovali jutri. Gre za opis izvajanja komisije v zvezi z osnovno uredbo. To je bilo predloženo svetu ministrov, vendar pa ni bilo podrobno pojasnjeno, eh, katera je izbrana pravna podlaga, posebej v povezavi z ekosistemi. Februarja 2009 so v stalnem odboru za varnost hrane v tem glasovali, vendar pa niso podali mnenja. EFSA pa je podala tri znanstvena mnenja, ki, se, ki so se navezovala na oceno tveganja in obvladovanje tveganja. Govorili so tudi o več stvarih, ki so potem ponovljene tudi v resoluciji. Na podlagi mnen EFSA je komisija prilagodila svoj predlog. In še posebej ob upoštevanju pravne podlage za dovoljenje oziroma odobritev. Mi pa menimo, da bi morali spremenjeni predlog predložiti tudi stalnemu odboru, preden se je to posredovalo državam članicam in svetu. Zato menimo, da je komisija presegla svoje pooblastila na tem področju. Prijeli smo tudi opozorila v zvezi z drugimi dosjeji. Naprimer, dovoljenje v zvezi s sortami krompirja, kar je bilo začasno prekinjeno strani sodišča EU. Mi predlagamo, da bi vnesli predlog spremembe, ki bi ga lahko podprli jutri. Gre za uvodno izjavo R. Ta govori o prejšnjih odobritvah, eh, določenih sort krompirja ter drugih gensko spremenjenih organizmov. Jutri želimo na to opozoriti eh, v zvezi s sodbo sodišča EU. Mi smo tudi podrobno opisali, kje se pojavljajo problemi v zvezi s postopkom, pa tudi v zvezi z oceno tveganja EFSA. potem še nekaj splošni situaciji v zvezi z GSO v Uniji. Tudi o tem smo govorili. Imamo tudi stališče v zvezi s prvim poročilom in mnenjem Korin Lepaš, ki pa je zaenkrat ostalo na ravni sveta. To pa bi bilo zaenkrat vse. Hvala. Hvala lepa. Dagmar Rodberend. Hvala gospod predsednik. Situacija v komisiji, kar se tiče GSO, ne odraža situacije v večini držav članic EU. Tako preprosto to lahko povemo. Mislim, da nikomu ne bom storila krivice, nobenemu izmed kolegov in kolegic iz različnih generalnih direkcij. če rečem. da je v komisiji drugačno pojmovanje tega, kaj pomeni sproščanje GSO v okolje. To pa je povezano s tem, da imajo zaposleni pri komisiji zelo veliko dela tudi na vseh drugih ravneh. Mi lahko tu se spuščamo v podrobnosti in se lahko ukvarjamo tudi s tem, kaj sploh pomeni sproščanje v okolje. Prejšnji teden, moram priznati, sem se sprošeno naslonila nazaj v stolu po sodbi sodišča in si rekla, ja, sodišče sicer ni reklo, da je bilo sproščanje amflore vsebinsko napačno, dejali pa so, da je komisija ravnala napak. In potem sem se spraševala, kakšen razlog so imeli, da so to tako spackali. In spackali se mi zdi prava beseda, tam je všeč. In zato je edina razlaga. Morda ni prave občutljivosti za to temo. No pa se vrnimo k sodišču EU. Sodišče EU je komisijo pozvalo, da v zvezi s prilogo, ki govori o koruzi, nekaj stori. Sodišče ni dejalo, da bi to morali uh, odobriti. Sodišče je le dejalo, decembra, da je treba decembra nekaj storiti. Komisija bi torej lahko tudi zavrnila ta predlog. Ampak danes bi rada slišala, ali želi komisija to storiti. Moj občutek mi je rekel, ne, komisija tega gotovo ne bo storila. Gotovo se bo komisiji zdela koruza linije 1507 povsem primerna in odlična. Prebrali, prebrali smo si tudi mnenje Evse, ki ni takšno, kot bi si ga sama želela in to je, tako je bilo tudi pri Aspartamu. Zdaj pa imamo splošno razpravo o sproščanju GSO v okolje. Bart je že nakazal, da bi koruza 1507 lahko predstavljala veliko tveganje. Gensko spremenjena koruza bi bila lahko za določene žuželke smrtna in bi jih lahko uničevala. In kaj pa pomeni, če ne bi imeli žuželk, ki oprašujejo, to pomeni, da bi tudi izumrlo veliko rastlinskih vrst. Tu moramo biti zelo previdni. Bart ima prav. Morali bi vložiti ustni predlog spremembe v zvezi s trenutno sodbo sodišča in to bi morali storiti tudi formalno. Komisijo pa bi morali opozoriti, da je vsaj šest držav članic skeptičnih, verjetno jih bo skeptičnih tudi še več in zdaj že vemo kako je sproščanje GSO okolje, kakšne odzive dobivamo, ali komisija res hoče še eno zaušnico v zvezi s tem. Želimo poslati ustrezen signal vsem državljanom in državam članicam. Hvala lepa, Korin Lepaž. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, sama bom nadaljevala z idejo, ki so jo izrazili kolegi. Eh, povsem podpiram to, kar sta povedala kolega pred mano. Ta predlog je treba zavrniti. Še enkrat bi rada spomnila na to, da se temu. Uh, sicer ne moremo upreti, lahko pa izdamo negativno mnenje, tako da bo popolnoma jasno, kakšno je mnenje parlamenta na to temo. Na to ste spomnili. Vemo, da ima to eh, učinek na celo vrsto organizmov in eh, ne glede na mnenje, ki ga je podala EFSA, še ni bilo izdelanih dodatnih eh, študij, s katerimi bi pokazali, kako se lahko rešuje te težave. Zahtevali eh, smo še dodatne evalvacije teh gensko spremenjenih organizmov, tega še vedno nismo videli. Pred dvema letoma smo glasovali na osnovi predloga komisije in sicer z veliko večino v parlamentu glede tega doseja. Prav tako smo imeli tudi sklep sveta na to temo in nobenega razloga ni, da bi izdali to dovoljenje. Kar pa se tiče argumenta, da je sodišče Evropske unije potrdilo stališče komisije to ne drži. Gre za to, da se sodišče ni izrazilo o tem, ali je to sedaj nekaj, kar je, gre razumeti kot zavrnitev ali kot nekaj, kar je, gre razumeti kot potrdilo. Mislim, da lahko ravno tako interpretiramo sodbo uh, sodišča kot zavrnitev. Veliko med nami se je upravljalo odprlo eh, temu eh, sklepu glede kropirja. In naj povem, da je bila eh, izdaja tega dovoljenja povsem nezakonita, zato ker države članice niso bile ponovno povprašane o tem, ali se s tem strinjajo ali ne. To pomeni, da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 Drugi, mislim, da moramo ukrepati in poslati jasen signal. Kar se tiče gensko spremenjene koruze in učinka na zdravje ljudi. Preiskave, raziskave so potekale v zvezi s tem v zadnjih letih, zdaj pa moramo še enkrat premisliti o našem stališču glede GSO mnenje mađarske je specifično. Pri nas v ustavi piše, da vse gensko spremenjene rastline eh, so takšne, da se jih ne sme naprej eh, saditi in raznoževati. Zanima nas, ali je pri sosednjih državah članicah podobno. Nujno je tudi, da ima Evropski parlament konkretno stališče, ki ga tudi objavi in da ne da zelene luči komisiji v zvezi s tem. Komisija je storila napako v postopku, ko je odobrila eh, krompir vr, eh, sorte Amflora. Zato moramo biti zelo previdni. Lahko pa izhajamo tudi iz tega, da bi bili morda celo bolj konkurenčni, če te rastline ne bi podprli. Hvala. Hvala lepa, Paul Göring. Thank you. Well, usually happens to me in these debates. Hvala, to se mi ponavadi dogaja v teh razpravah, tako da bom zopet tista, ki se ne bom strinjala. Sama bi si zelo prizadevala za to, da bi bile vsa naše odločitve uh, utemeljene uh, z dejstvo in znanstvenimi dognanji in študijami, ki jih pripravljajo agencije, ki jih zato bogato plačujemo. In ne bi smeli zaradi deloških ali čustvenih reakcij tega zavrniti nekako na pamet ocena tveganja za gensko spremenjene organizme je znana kot najstrožja ocena. Kljub temu pa imamo države članice, ki trdijo, da bi bilo dobro to zavrniti. Vprašanje v zvezi z Monsanto Koruzo ni obravnavalo samo na sebi in eh, tu slišimo celo vrsto raznih eh, tangentnih eh, pripomp v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi na splošno. Kar imamo pred seboj je zahteva za zavrnitev. In sama bi predlagala, da če to storimo, da potrebujemo zelo trdne znanstvene argumente in teh nisem slišala in mislim, da jih tudi ne bom, ker jih ni. Res je, da smo eh, Evropsko sodišče vse čas kritizirali zato, ker eh, tako dolgo traja, preden pride do kakršnih koli sod in medtem eh, tudi sama pogajanja med parlamentom in komisijo zelo dolgo stala. Zelo dolgo trajajo in po drugi strani EFSA sama tudi uh, zelo dolgo potrebuje preden izda uh, te svoje rigorozne študije. Mislim, da smo zelo daleč od tega, da bi si ustvarili kakršno koli konkurenčno prednost, ravno nasprotno. Uh, in uh, izzivi za proizvodnjo in za učinkovitost so te vrste, da ne moremo enostavno ignorirati tehnologije na tem področju. Vem, da sem v manjšini v tem odboru, kljub temu pa se mi zdi pomembno, da se tudi moj glas sliši. In uh, prizadevala si bom, kolikor bo to mogoče, da tega ne bomo zavrnili, ker ni za to nobenih razlogov. Ne morete tako selektivno zavračati stvari, ko vam to pač paše. Hvala lepa. Julie Gerling, še nikoli te nisem slišal se tako zauzemati za EFSO. Ampak dobro, zdaj pa je na vrsti komisija danes je z nami eh, direktor generalne direkcije Sanko. Izvolite. Hvala lepa, predsedojoči. Najprej bi želel spregovoriti o krompiru sorte Amflora. Res je, da eh, ta sodba sodišča v petek nas je zelo pretresla, nismo pričakovali takšne sankcije ampak eh, ko smo analizirali razloge, zakaj je sodišče zauzelo to stališče, mislim, da je treba to razlikovati od koruze 15.7. Torej, glede krompirja nas je sodišče obsodilo zato, ker potem, ko je komisija Eh, sklep eh, v zvezi z krompirjem Floro uložilo v svet, tega ni naredilo skladno z postopkom. Torej, EFSA je na to podala novo znanstveno mnenje z dvema manjšinskima stališčema. To smo upoštevali v tem smislu, da smo v končni uh, odločbi uh, unesli tudi v uvodne izjave ta mnenja, vendar je bilo sodišča mnenje, da bi se morali vrniti pred eh, odbor, eh, se pravi, da bi morali slediti drugačnemu postopku. Zato nas je sodišče obsodilo. Kar pa se tiče koruze 1507, eh, pa je situacija malce drugačna. Naj vas spomnim na to, da smo imeli prvo zahtevo leta 2001, šest pozitivnih mnen EFSE je bilo pridobljenih in dvakrat je bila komisija praktično uh, obsojena eh, strani sodišča uh, zadnjič uh, septembra 2013. In sicer na zadnje nas je sodišče obsojeno obsodilo, ker nismo podali mnenja svetu. Če tudi eh, smo v stalnem odboru glasovali leta 2009, eh, eh, komisija od leta 2009 svetu ni podala tega predloga, kot bi to zahteval postopek. To pomeni, da ni dovolj, da smo posredovali besedilo iz leta 2009, zato ker je EFSA leta 2012 podala dve novi mnenji v zvezi z koruzo 15.07 eh, in ti dve novi mnenji sta se pač pridružili eh, štirim prejšnjim eh, mnenjem. In v eh, okviru tega spora smo pač sprejeli nov sklep, da je treba integrirati eh, ti dve mnenji sveta. In res je, da tega nismo storili tako, kot bi bilo potrebno. In po tej sodbi sodišča septembra 2013 je pionir sporočil, da je prilagodil svoj um, monitoring na ta način, da so sedaj mnenja EFSA bila tudi uh, ugrajena. In skladno z predlogom, ki smo ga podali svetu, bo to sedaj tudi eh, predmet razprave z državami članicami. Še nekaj, česar nismo uh, vključili, je um, odpornost na glufozinat, ki je nek uh, pesticid. In ta trenutno ni dovoljen za uporabo na koruzi in če bo eh, to koruzo mogoče eh, vzgajati v Evropski uniji in dajati na trg v Evropski uniji, potem tega pesticida ne bomo smeli uporabljati. In če bi se eh, kmetovalci odločili, da bodo ta pesticid uporabljali za to koruzo, potem bo to kaznivo. Torej, vaš predlog resolucije govori o potrebi, da se upošteva tudi e, dolgoročne e, posledice gensko spremenjenih e, organizmov in pa tudi te slavne lepidoptere. Namen tega sklepa, ki je bil posredovan svetu, je, da se eh, zaščiti tiste živalske vrste, ki bi jih lahko ta gensko spremenjena koruza ogrozila. Torej, upoštevali smo eh, načelo previdnosti v odnosu do eh, žuželjk, ki niso tarča teh higijenskih sprememb eh, koruze, istočasno pa smo eh, tudi upoštevali vse težave z svetnim prahom. V tem predlogu rezolucije je rečeno, da je komisija prekoračila pristojnosti, eh, ki jih uživa na osnovi osnovnega akta. Komisija je 8. novembra svetu predložila uh, ta uh, predlog, um, torej, uh, ki se nanaša na gensko spremenjeno koruzo 15.07. Naj vas spomnim še enkrat na to, da je torej sodišče odločilo, da to sprošenje trg ni zakonito. Lahko pričakujemo, da Eh, se bo pritožila, eh, pritožilo tudi podjetje, ki je to koruzo želelo dati na trg. Verjetno bo tudi tu prišlo do tožbe, se pravi, gre za po eni strani pravno analizo, po drugi strani pa tudi politično analizo. Kaj ti kolegi je bil glede tega odločen da se vse skupaj preda svetu. Države članice so imele tri mesece časa, da se glede tega izrazite. Veste, da grško predsedstvo tega ni želelo dati na dnevni red raznih eh, svetov. Naprimer, 13. Eh, decembra smo imeli eh, svet okolje, danes imamo tudi svet, ki bi kjer bi lahko o tem razpravljali, vendar grško predsedstvo tega ni želelo. V vsakem primeru bi moral svet izdati neko mnenje do 7. februarja. In skladno zakonodajo, torej z pravnega vidika, sedaj ne govorim o vaši, vašem predlogu resolucije, ki bo imelo uh, ki bo imela političen učinek, ampak z eh, pravnega vidika, če svet ne bo proti in to s kvalificirano večino, potem bo komisija um, odobrila sproščanje na trg te koruze 1507. Torej, toliko o tem, kar sem želel povedati sam na to temo. Najlepša hvala. Mislim, da časovnice sploh ne bi mogli bolje spremljati in izpolnjevati na našem sestanku. Mislim, da smo ujeli pravi trenutek, da o tem glasujemo, torej o tej zadevi. Bi še kdo želel v zvezi s tem kaj povedati? Zdi se, da ne. Jutri bomo torej v našem odboru glasovali o tem vprašanju. In če bo to tudi na plenarnem zasedanju, bo to vključeno na plenarno zasedanje januarja. Hvala vsem kolegom in kolegicam, hvala za vaše pripombe, zdaj pa gremo naprej. Juta Hauk je zdaj na vrsti. In sicer razrešnice za leto 2012. Naša poročevalka v senci, stalna poročevalka v senci, Juta Hauk, izvoli. Najlepša hvala, ne želim dolgo veziti, saj je pravzaprav bolj ali manj vedno vse enako. Še enkrat se moramo spomniti na to okolje, eh, varnost hrane, podnebni ukrepi in javno zdravje. Vse to, vsa ta področja, ki jih mi pokrivamo in vse agencije, ki spadajo pod našo pristojnost in tako naprej. Gre za nič cela 8 odstotka našega celotnega proračuna EU to želim še enkrat povdariti in vas opozoriti na to. Hkrati bi vas spomnila tudi na naslednje. Vidim, da vse to blazno zanima, ampak no, hvala lepa. Verjetno zdaj tudi ni tu nikogar z računskega sodišča, ampak želani mi je šlo to zelo na živce in danes ponovno. Že lansko leto sem to povdarila in upam, da bo končno ukrepala tudi komisija. Računsko sodišče nas kar vse utakne v isti lonec. Ko gre za politike skupaj z razvojem, okol, eh, razvojem podeželja, ribištvom, kmetijstvom in vsemi našimi področji. Ta celotna politika, te področje. Vse Eh, vsa ta področja politike potem prejmejo kvoto napak 7,9 odstotkov, ampak drugače sploh ne more biti. Torej, okolje, zdravje, tu se pojavlja cela vrsta napak, ampak potem, ko si to ogledate podrobneje, opazite, da so te napake eh, izvirale iz eh, politike o razvoju okolja in ribištvu. In to je povsem zavajajoče vsi mislijo, da je računsko sodišče eh, popolno, povsem pristojno, povsem neutralno. Torej institucija, ki ji lahko zaupamo. Zdaj pa, ko si ogledamo to poročilo, sploh ni tako. 7,9 odstotkov napak je prišlo iz eh, področja o razvoju podeželja in ribiške politike. Če si to še enkrat ogledamo, torej ribištvo plus razvoj podeželja prejme 13,75 milijard evrov. 13,75 milijard evrov. Mi z našim programom zdravja pa prejmemo, sem začela kar je cljati, 400 milijard. 27 milijončkov smo prejeli. To se mi zdi, če lahko tako rečem, svinjarija. In potem lahko rečemo, da je to napihnjeno. Teh 7,9 odstotkov napak, na to je seveda treba opozoriti, ampak tudi komisija ni ravnala ustrezno, ni nas prav zastopala. To se dogaja tudi pri gedi klima, gedi za zdravje in tako naprej. Vse to sem, sem zapisala, vsega tega ne želim še enkrat ponavljati. Pomembno se mi zdi reči samo tole. Vse deluje dobro, tudi kar se tiče agencij. Nekaj manjših zadev je treba omeniti, in imenovati, navesti. V nekaj odstavki sem to tudi storila pri vsaki agenciji, kjer je bilo to potrebno. In računsko sodišče je vsaj to opravilo dobro, da je za vse agencije predlagalo, da se jim podeli razrešnica. Včasih pa najdem kar zelo zabavne stvari, kot naprimer pri. Eh, Eki, kjer je kar naenkrat se zgodilo to, da niso našli določenih eh, računalnikov, ki so določenih laptopov, ki naj bi bili vredni vsi skupaj 5000 evrov. Če bi šlo pri vseh institucijah samo za 5000 evrov, bi bilo vse izvrstno in vsi bi lahko uživali v božičnih praznikov brez skrbi. Toliko z moje strani. Hvala. Juta Hauk. Zdaj pa poročevalci v senci, oziroma poročevalec v senci, gospod Manuel Fernandez. Izvolite. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria saudar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel čestitati gospe Hauk za upravljeno delo in za kakovost tega dela. zelo v veliki meri se strinjam s tem, kar je povedala, kar je zapisala na splošno. Glede na to, kakšne proračune imajo agencije, mislim, da bi morali začeti razmišljati o tem in predlagati, da se njihova vloga ustrezno opredeli oziroma ponovno opredeli v odnosu do porazdeljenih sredstev. Sredstev bo vedno manj in zato moramo vedeti, kaj pričakujemo od agencij. Zato, da jim bomo lahko na to dali dovolj sredstev, da bodo opravile naloge, ki jih morajo opraviti. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi za vsako agencijo tudi zapisali Eh, odstotek eh, teh eh, sredstev za izvedbo programov, zato da bomo se vsi bolj zavedali, kaj agencije dela, delajo in koliko to stane. To je predlog poročevalcu, se pravi, da bi zapisali, kakšne so finančne potrebe vsake agencije tako bomo imeli boljši pregled nad delom, ki je bilo opravljeno. In nekatere med temi agencijami opravijo praktično 100 eh, odstotkov eh, predvidenih eh, nalog in programov znotraj proračuna. Ana Rosbach. Hvala. Ana Rosbach je naslednja. Tak formand. Det er ECR-gruppens holdning, at hver eneste euro, vi bruger... Hvala. Uh, vsak euro, ki ga porabimo, pride od davkoplačevalcev. To je naše stališče. Ko gre za agencije EU, ki porabljajo sredstva EU, se morajo držati pravil in zagotoviti moramo, da imajo tudi ustrezne račune in računovodske izkaze. Pri petih agencijah imamo enako stališče kot prej. Vse odločitve o razrešnici bi morale temeljiti na smernicah OECD. Tako bi zagotovili, da sledimo eh, ustreznim mednarodno priznanim standardi. Če računovodski izkazi niso v redu, potem tudi ne smemo izdati razrešnice ampak eh, pri nas kar podeljujemo razrešnice, tudi če vse ni v redu. Stališče skupine IKR e je, da ne bi smeli podeliti razrešnice določenim delom proračuna EU, eh, dokler glavni računovodje ne podpišejo vseh delov. Takšno je naše stališče, predsednik. Ampak zadovoljni smo, da so pri vseh agencijah bili previdni, tudi pri agenciji za okolje. Drugače pa opažamo enake težave kot pretekla leta. Zahtevati bi torej morali, da se vse opravlja pravilno in ustrezno. Hvala. Hvala lepa, zdaj smo prišli do konca seznama govorcev, tako da lahko dam besedo kar komisiji. Je kdo z komisije tu? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Hag, za vaše poročilo v zvezi s splošnim proračunom in delom za okolje. Eh, kar se tiče računskega sodišča, eh, oni pripravijo poglavja svojih eh, poročil skladno z poglavji v um, večletnem finančnem okvirju in to se pač dogaja znotraj znotraj kmetijstva in eh, tam vidimo, da imamo pri razvoju podeželja in okolju kar pogosto zelo eh, veliko napak. Seveda pa eh, imamo tudi velike razlike med razvojem podeželja in pa in pa okoljem. Generalna direkt. Generalni direktorat eh, za podnebje, naprimer, ki je predvsej, um, predvsej mlad generalni eh, direktorat, je imel tudi nekaj eh, težav z. z, z z iskanjem ustreznih eh, sodelavcev in pa ustreznih eh, podizvajalcev, ki bi bili resnično strokovnjaki. Torej, toliko ima komisija na to temo. Hvala lepa in še zaključne besede. Juta Havk, izvoli. Hvala lepa. To, kar je povedal Jose Manuel, da bi morali še enkrat ugotoviti, koliko odstotkov splošnega proračuna prejmejo agencije za svoje odhodke. To lahko še enkrat storimo, saj je to pre, posem preprosta računska naloga. To, kar pa je povedala oziroma zahteva Ana Rozbah, pa je že težje. Sama oziroma mi kot parlament ne moremo podeliti obveznosti agencijam, da vse eh, opravljajo po standardih OECD, po osnovni uredbi, ki smo jo podprli oziroma izdali skupaj s svetom, podeljuje obveznost, da morajo agencije spoštovati proračun EU in naša pravila. To, kar je v finančni uredbi, to morajo agencije spoštovati. Kar pa se tiče transparentnosti, to sicer ni navedeno v finančni uredbi, ampak dobro. Ko govorimo o transparentnosti dela posamezne agencije, kot tudi transparentnosti posameznih znanstvenih odborov, tu pa so, po mojem mnenju, vse agencije dosegle velik napredek. Vse tisto, kar je v pristojnosti agenciji, torej to, kjer agencije same odločajo, kako, bo, eh, kako bodo stvari potekale v svojih znanstvenih odborih, to deluje odlično. Tu sploh nimam pripomb. Lahko pa se pritožujemo nad ravnanjem komisije na posameznih mestih, ampak to je spet druga zgodba. Morda bi se morali o tem pogovarjali izven tega okvira razrešnic, o katerih zdaj govorimo. Hvala. Ja, še ena zelo pomembna pripomba vsakeč imamo to razpravo, ko govorimo o agencijah, kakšne težave imajo. In kot je znano, agencije tudi niso posem neodvisne. Dobro. 18. december ob 10. je rok za predajo predlogo sprem. 23. januarja bomo od eh, razrešnica glasovali, potem pa bo v odboru za proračun. 18. Uh, februarja razprava, potem pa še 17. in 18. marca v odboru za nadzor proračuna tako. Zdaj smo s temi točkami opravili, zdaj pa točka 11, poročilo Pavla Poka, izvoli. Yes. Uh, some of a non... Hvala. Eh, določene tuje rodne vrste, ko eh, so preseljene k nam, se lahko hitro razširijo in povzročijo hude gospodarske posledice. Eh, treba je uvesti določene kontrolne ukrepe. To stane 12 milijard evrov na leto v Evropski uniji. To je grozljiva številka. Vse države članice eh, so prizadete, ampak zaenkrat ni bilo usklajenega delovanja. Zato sem zelo vesel, da smo končno dobili zakonodajni predlog, čeprav eh, zelo pozno. Torej, predlog o invazivnih tujih vrstah. To je prvi predlog v 20 letih, ki se neposredno ukvarja z uh, izgubo biotske raznovrstnosti. Gre za to, da bi ublažili in pa preprečili negativne učinke z ukrepi, eh, ki zadevajo širjenje invazivnih tujih vrst v Evropski uniji. Eh, komisija govori tudi o sistemu hitrega upozarjanja in pa o tem, da je treba invazivne tuje vrste obvladati in izkoreniniti to, kar predlaga komisija, je ključni korak v boju proti tujerodnim vrstam. Strinjam se uh, s predlogom komisije, veliko se posvetujemo uh, s predstavniki komisije, sam si želim kreativnega uh, pristopa. Mislim, da je predlog komisije dobra osnova. Strinjam se s komisijo, da morate meliti na treh uh, principih. Uh, principu preprečevanja prednostnih nalog uh, in uh, še isto, kar je treba okrepiti, usklajevanje je uh, tretji kriterij. Uh, treba je pripraviti seznam tujerodnih invazivnih vrst. Seznam takih tujerodnih invazivnih vrst bi morali urediti z delegiranimi akti. Eh, gre pa tudi za problem, da predlog komisije ne omenja določenih eh, tujih invazivnih vrst, ki eh, so zelo pomembne in razširjene. Poleg tega ni dovolj sodelovanja med državami članicami. V predlogu se omenja, da bi se na začetku omejili na 50 različnih vrst. Sam sem predlagal, da se odstrani tista meja 50 invazivnih vrst. Razlog je upisan v eh, študiju učinka same komisije. Komisija pravi, da je nemogoče vnaprej vedeti, eh, s katerimi invazijami se bo treba ukvarjati in katere invazivne vrste eh, bodo prišle na seznam. Konec citata. To je torej razlog, zakaj tega predloga ne podpiram predlagal sem, da se oblikuje seznam invazivnih vrst, ki skrbijo Evropsko unijo z delegiranimi akti na mesto z izvedbenimi akti. Seveda lahko razpravljamo o ravnotežju eh, med operativnim sprejmanjem odločitev eh, in dejanskim sprejmanjem odločitev. Brez eh, širšega zavedanja javnosti in ukrepanja, pa tega problema ne moremo rešiti in obstaja eh, zelo dober razlog, da se s tem problemom začnemo ukvarjati. Ehm, določene vrste na seznamu so že predmet eh, omejitev v Evropski uniji. Eh, to je politično zelo pomembno in zato moramo tukaj eh, področje urediti. V predlogu se omenjajo tudi določene vrste, ki so domorodne v nekaterih delih EU in tujerodne v drugih delih. Eh, in mislim, da bi tudi tiste vrste, ki jih zaenkrat ni, eh, pa sem jih omenil, neke vrste zebra in druge vrste, tudi bi morale biti omenjene na seznamu in ne bi smele biti izključene iz administrativnih ukrepov. Nekaj predlogov sprememb bom uh, tudi podal glede invazivnih vrst, ki skrbijo posamezne države članice. Države članice potrebujejo strožje ukrepe, to je po mojem mnenju potrebno, zato da se omogoči tistim državam, ki so že aktivne na tem področju, da ohranijo svoje ukrepe. Uh, in da so ti ukrepi lahko še strožji kot eh, pred, ukrepi, ki jih predlaga komisija. Poleg tega uh, skušajo um, eh, ukrepiti sodelovanje in pa izvajanje te zakonodaje strani držav članic. Um, to se lahko doseže tudi z večjo fleksibilnostjo. Sam z predlogi sprememb želim uh, ukrepiti to, kar predlaga komisija, ne pa spodkopati predloga komisije. Komisija predlaga tudi uh, sistem podpore, to se mi zdi dobro. Mislim, da je nujno treba ukrepiti tudi sodelovanje javnosti. Ključnega pomena je to za kakršen koli napredek v boju proti tujerodnim invazivnim vrstam. Uh, Treba pa je razmisliti, katera raven je najprimernejša za to, eh, bodi si nacionalna raven ali raven EU. Sporočevalci v senci se o tem še pogovarjamo in bomo z razpravo tudi nadaljevali v naslednjih tednih. Sam predlagam tudi, da se vzpostavi znanstveni forum za podporo sprejmanju odločitev. Obseg eh, tega predloga je zelo širok. Eh, rastline, invazi, rastlinske invazivne vrste so zelo drugačne od eh, različnih sesalcev in drugih živalskih vrst. Eh, tukaj sploh ne bom govoril o insektih in tako naprej. Mislim, da se moramo zato resno posvetovati z znanstvenimi krogi. Dveh stvari pa nisem vključil v poročilo in upam, da bomo to storili še na nadaljnih eh, sestankih eh, s poročevalci v senci. Eh, eno področje so finance in resno vprašanje v predlogu komisije zadeva tudi področje financ. Kasneje bo še prišlo do razprav v zvezi s to temo. Še eno drugo tako vprašanje pa je dobrobit živali to je tudi treba okrepiti in s tem, s tem smo se že ukvarjali na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci. Eh, bomo pa tudi še nadaljevali eh, z razpravami. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci, eh, ki so zelo prispevali k temu poročilu. Sodelovanje je bilo zelo tesno in zelo plodno. Hvaležen sem svoji skupini in vsem vam da ste mi omogočili delo na tem dosjeju. Eh, sam sem se s to temo ukvarjal že v svoji državi in to kar 20 let, tako da je eh, ta tema eh, zame tudi zelo osebna. Z tega vidika se tudi opravičujem vsem, ki ste sodelovali v razpravah, da sem bil včasih pre, preveč zopren, morda preveč praktičen. Bomo pa nadaljevali še v naslednjih mesecih. Hvala. Hvala lepa. Renate Zomr. Kdo jo zastopa? Dobro. Richard Zeber. Da, ne zastopa Renate Zomr, če je to sploh mogoče. Ja, hvala lepa, naj se najprej opravičim, oziroma gospa Zomr se opravičuje, ker se je morala odložiti drugega sestanka, če se ni mogla odložiti, ampak v našem imenu bi se zahvalil Pavlu Poku, za dobro upravljeno delo in za dobro sodelovanje v zvezi s tem dosjejem. Pravzaprav nimamo veliko težav pri njegovem predlogu, večinoma ga lahko podpremo, posebej to osredotočanje na preventivne ukrepe. Ter to, da bi morali zavarovati biotsko raznovrstnost. To je ena izmed prednostnih nalog ki jih je omenil Pavel Pok. Kar pa se tiče te prioritizacije, teh prednostni, prednostnih nalog, res se moramo osredotočiti na določene vrste. Nekatere vrste so v nekaterih delih unije invazivne, v pa, drugih pa ne. In takšen seznam bi bil gotovo zelo smiselen. Tudi tu lahko Pavla Poka podpremo. Bistveno je, da imamo koordinacijo na cel, ravni celotne EU, da izboljšamo našo učinkovitost. Izkoristiti moramo sinergije, ki bi bile drugače zelo zahtevne. Vrste se ne ustavljajo na državnih mejah, zato je smiselno, da delujemo skupaj. Tudi javnost moramo vključiti, tudi to je ključnega pomena informacijske tehnologije nam danes to olajšujo. Vse to je vključeno v poročilu. Zato še enkrat najlepša hvala za vso delo in za sodelovanje. Samo še ena točka, kjer se nam zdi, da bi morali še razpravljati, gre za vključitev rastlin, ki so gensko spremenjene. Nisem pa vsem prepričan, ali to res spada v ta dosje. V naši skupini od tem še nismo povsem natančno razpravljali in morda bi morali razpravljati o tem v okviru našega odbora. Ne vem, ali bi se morali osredotočiti na te gensko spremenjene rastline tu. Morda je treba to urediti v drugem aktu. Gotovo je to treba regulirati, nisem pa povsem prepričan, če bi to morali opraviti v okviru tega dosjeja. Torej potrebujemo neke temeljne določbe v zvezi gensko spremenjenimi organizmi, vendar pa ne vem, ali je to res primerno na tem mestu. Drugače pa še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Gerbrandi. Hvala, gospod predsednik. Ko govorimo o naravi, biotski raznovrstnosti, države članice Evropske komisije in številni drugi začnejo uh, se igrati neke skrivalnice. Uh, že leta dolgo smo priča znanstvenim študijam eh, velike škode, ki jo povzročajo invazivne tuje vrste. Eh, komisija v svojem dokumentu govori o 12 milijardah eh, evrov škode na leto. Če bi imeli znanstvene dokaze na katerem koli drugem področju v vrednosti 12 milijard evrov, bi gotovo takoj ukrepali ko gre za invazivne tuje rodne vrste, je ena najpomembnejših nevarnosti, eh, predvsem izguba biotske raznovrstnosti. Zato moramo izbirati. Eh, bodi si se moramo na odločen način spopasti s tem velikim problemom ali pa rečemo, da to sploh ni problem in ne poslušamo znanstvenikov in tudi ne ukrepamo. Predlog komisije, da. Eh, si izbere samo 50 vrst, to so samo 3 odstotki tujerodnih vrst in to pravzaprav ni nič. 50 eh, vrst izmed eh, na tisoče tujerodnih vrst, to je resnično kaplja v morje, glede vse te škode 12 milijard evrov na leto. Če si ogledamo strategijo za biotsko raznovrstnost Evropske unije, potem imamo Eh, cilj je Aiči, iz Aičija, cilj je iz Nagoje in uh, vse to so razlogi, da se odločno upremo širjenju invazivnih vrst. Moje vprašanje za Evropsko komisijo je naslednje. Zakaj ste podali ta tako šibek predlog? Zakaj ste si izbrali samo 50 vrst? Tega res ne morem resno vzeti. Uh, Mm, stvari lahko izboljšamo. Pavel Pok eh, je rekel, da želi to spremeniti, ampak eh, kako je eh, tukaj z stanjem v državah članicah, ali vemo, kaj one menijo o tem, ali pa je preprosto Evropska komisija nekako domnevala, kaj države članice želijo. ne vem, v katero smer je šla Evropska komisija. Skrbi me ta dosje, skrbi me, kaj lahko z njim dosežemo, kaj ti. Eh, za izhodišče imamo zelo šibek predlog in verjetno bodo države članice temu nenaklonjene. Torej, težko bo karkoli doseči, ne samo glede 12 milijard evrov škode, ampak tudi glede velike izgube biotske raznovrstnosti za katero so odgovorne tujerodne invazivne vrste. Mm, Pavla Bosem podpiram pri eh, razširitvi seznama 50 vrst. To je nekaj, za kar se resnično moramo boriti. Še ena stvar, ki jo želim dodati, pa je naslednja. Želim, da se vključi tudi element varnosti. V moji državi na nizozemskem imamo velik problem s podgano z neke vrste podgano, ki eh, spodkopava jarke in nasipe. Mm, mislim, da se moramo s tem resno začeti ukvarjati, da bomo preprečili poplave na nizozemskem. Eh, določeni poslanci imajo tudi eh, svoje izkušnje s temi invazivnimi vrstami. Potem za prehrano je eh, to zelo pomembno. Zato komisijo pozivam naj eh, resno vzame ta predlog. Prosim, vzemite resno tudi eh, države članice, ko se bomo začeli pogovarjati z njimi. Ne gre tukaj samo za naravo in biotsko raznovrstnost. Če bi šlo samo za to, bi se še naprej igrali skrivalnice, skrivali bi glavo v pesek kot uh, eh, noji, ampak tukaj imamo znanstvene dokaze in upam, da bomo lahko oblikovali močno poročilo. Mislim, da je eh, Pavel že eh, pripravil dober osnutek z nekaj predlogi sprememb, upam, da bomo dosegli tudi soglasje tukaj v parlamentu. Dankjewel, voorzitter. Za zelene Denis kunnen we dit voorstel in het Europees Parlement? Ta predlog smo dobili v Evropski parlament, da o njem razmislimo. Sam e, bi povedal isto kot prejšnji govorec, malo časa imamo e, za to, da e, podamo predlog o zelo velikem problemu, ki obstaja že desetletja dolgo. To je problem, ki je velik problem v flamskem parlamentu in tudi na lokalni ravni. Se o tem pogovarjamo že dolgo časa. Prisotnost eh, turunih invazivnih vrst eh, je zdaj zelo visoka, to postaja resen problem. Eh, ampak te invazivne tve vrste ne spoštujejo meja, ne poznajo meja. Zato eh, bo dejansko potrebna dobra koordinacija med državami članicami, da bo to lahko imelo neko dodano vrednost. Eh, želim se zahvaliti Pavlu Poku za dobro sodelovanje. Eh, sodelovanje je bilo zelo konstruktivno. Pavel ima praktičen pristop in to je tudi najboljša pot, da se dosežejo rezultati. Pozdravljam predlog poročevalca strinjam se eh, tudi s črtanjem omejitve seznama na 50 vrst. Mislim, da je to zelo težko upravičiti. In pa petletno obdobje za pregled v 19. členu, tudi to eh, bi morali še enkrat proučiti. Mislim, da moramo preseči uredbo in upam, da bodo predstavniki komisije lahko povedali, je, kakšen je pravni obseg pravno področje uporabe vsega tega. Treba je upoštevati tudi eh, znanstvene rezultate in ugotovitve. Eh, četrti in 24. člen oziroma eh, predloga sprememb sta zelo pomembna, to zadeva nacionalne delegacije. In mislim, da bi morali uh, delovanje na nacionalni ravni uskladiti z evropsko ravnjo. Sicer bi to spodkopalo naša skupna prizadevanja. Poleg tega za boj proti invazivnim eh, tujim vrstam potrebujemo podporo javnosti. Eh, ljudi moramo zavestiti, da bodo vedeli, s čim eh, se tu ukvarjamo. Pa še uradni nadzorni organi. tukaj moramo dobro porazdeliti delo po posameznih državah članicah. In še ena stvar razmisliti moramo tudi o stroških in človeških virih, ki bodo za to potrebni. E, mislim, da bo o, o, to tudi dobro izhodišče za delavnico, ki bo jutri. Julie Gerling. Da, to se je pripravljalo že kar nekaj časa. In kadar je tako, Eh, eh, ponavadi komisija znotraj eh, sebe, znotraj, med svojimi sodelavci ni bila sposobna doseči dogovora. Sama bi rekla, da je ta predlog premalo ambiciozen. S pomočjo gospoda Poka, ki se mu tudi zahvaljujem, bomo to lahko izboljšali. Dobro je, da imamo poročevalca, ki pozna zadevo. Mislim, da lahko ta predlog zelo izboljšamo eh, z njegovo pomočjo. Veliko mm, soglasja obstaja med političnimi skupinami, vsi to imemo resno, vendar pa so v teh letih države članice razvile različne načine ukrepanja. Osem držav članic uporablja štiri različne metode ocenevanja tveganja veliko eh, razlik je, sama nisem vedno za harmonizacijo, ampak mislim, da je harmonizacija v tem primeru zelo pomembna. Pomembno je, da uskladimo eh, svoj način delovanja in da si prizadevamo za isti cilj. Lahko sem še bolj specifična, ko gre za invazivne živalske eh, vrste, bi lahko prišlo tudi do odpora javnosti. Zato moramo javnosti jasno predstaviti znanstvene dokaze uprit temu. Podpiram poročevalca, eh, tudi pri tem, da se izloči eh, seznam 50 vrst, eh, očitno tega nihče ne podpira. In kolikor vem, tudi države članice tega ne podpirajo. Na svetu je bilo to jasno povedano. Zato upamo, da bomo hitro dosegli dogovor na tem področju. mislim, da lahko ta zakonodaja vključuje tudi tiste vrste, ki so tujerodne v eni državi in eh, domorodne v drugi. Mm, mislim, da potrebujemo nekaj nadzora nad tem, pa še izjeme. Eh, sama mislim, da je mehanizem za to potreben, vendar pa me vseeno skrbi, da nacionalne derogacije oziroma izjeme, kot jih predlaga poročevalec, Eh, lahko pripeljejo do tega, da bi morali imeti neko eh, klauzulo izzema in da na ta način potem ne bi mogli dobro izvajati zakonodaje. Mislim, da je to ključnega pomena. Ključnega pomena je, da bo naše ukrepanje učinkovito. Pa še eh, genetsko modificirani mehanizem oziroma organizmi, eh, sama bi se bolj strinjala s tem, da te vrste oziroma te organizme izločimo, kajti za nje velja posebna zakonodaja. Eh, ljudje imajo močna stališča glede GSO. In eh, mislim, da eh, bi bilo škoda, če bi ta dosje zastav ali eh, da se ne bi razvijal v pravi smeri zaradi genetsko spremenjenih organizmov. Sama bom si prizadevala za to, da GSO-jev ne bi vključili v to poročilo. Kartika Leotard je naslednja, izvolite. Ja, dank u wel. Allereerst zou ik de rapporteur, de heer Polk, hartelijk willen bedanken voor uh, het goede werk wat hij verricht heeft. Eh, hvala. Najprej se želim zahvaliti Pavlu Potku za eh, poročilo. Sodelovanje z njim in poročevalci v senci je bilo zelo dobro. Kot so povedali že drugi, bi tudi sama izpostavila nekaj točk. Posebno se strinjam s poročevalcem glede omejitve na 50 vrst, tega ne potrebujemo in bi to zato morali uh, to izločiti. In, mislim, da se omenja 12 tisoč do 14 tisoč eh, tujerodnih vrst, zato se resnično ne moremo omejiti samo na 50 tujerodnih invazivnih vrst. In, mm, ne smemo dopustiti, da bi se osredotočili samo na 50 vrst, eh, pri tem pa pozabili na druge in jim omogočili razcvet. Biotsko raznovrstnost moramo zaščititi. Lahko se eh, izognemo eh, številnim neravnotežjem v biotski raznovrstnosti. Komisija ni govorila o dobrobiti živali in ko govorimo o. Eh, tujih vrstah, naj jasno povem, da obstajajo številne vrste, ki eh, eh, se prosto širijo po Evropski uniji, pa bi jih morali izkoreniniti. Mislim, da. Če se bomo odločili za izkoreninjenje, potem bi to morali storiti na živalim prijazen način, ne pa da jih je treba kar tako pobiti. Kolegi so govorili tudi o GSO, rekli so, da bi jih tu morali uh, izločiti, ampak če si ogledamo definicijo uh, v predlogu komisije, nočem navesti celotne definicije, ampak eh, rečeno je, da gre za organizme, kjer bi eh, njihov, njihovo širjenje povzročilo nevarno za biotsko raznovrstnost. To, po mojem mnenju, velja tudi za genetsko spremenjene organizme. Tudi uh, genetsko spremenjene rastline lahko ogrožajo druge vrste. Torej, mislim, da GSO-jev ne bi smeli izločiti. Mislim, da Eh, ta definicija velja tudi za nje. Strinjam se s poročavcem, da če države članice želijo uvesti strožje ukrepe, to lahko storijo. Zagotoviti moramo pa tudi to, da bo javnost eh, dovolj informirana in obveščena. Hvala. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon fontos kérdés. Kolléga Banki, hvala lépa. Gréza zelo pomembno vprašanje. je zelo pomembno vprašanje. Določene rastline povzročajo alergije in te rastline so močno razširjene po celotni uniji in tudi na mačarskem. Pri predlogu je težava naslednja. Sicer je ugotovljeno, da škoda, ki jo povzročajo te vrste in ki znaša 12 milijard evrov letno, naprimer na mađarskem povzroča veliko škodo ambrozija. Znesek je približno 200 tisoč evrov, ampak gre le za eno vrsto. Moramo pa upoštevati tudi tiste države, ki so na mejah Evropske unije. Te so v še težjem položaju kot druge. Če bomo imeli ureditev, oziroma uredbo, ki bo določala, kako ravnati z invazivnimi tujerodnimi vrstami, moramo upoštevati tudi države članice, ki so na mejah Evropske unije, saj so v tej v bistveno težjem položaju. Izpostavljene so namreč veliko večjim tveganjem, ko govorimo o invazivnih tujerodnih vrstah. Kljub temu menim, da bi bilo dobro, če bi imeli skupno strategijo, skupni mehanizem. Mm, in ki bi ga financirala tudi Evropska unija. Ampak znotraj te skupne strategije bi morali upoštevati tudi lastnosti in posebnosti vsake države članice. To zadnje bi bilo še posebej pomembno. Če bi imeli na ravni EU skupno strategijo oziroma jo želimo upeljati, glede teh vrst in bi želeli ukrepati tudi oziroma se boriti proti boleznim in alergijam, ki jih povzročajo te vrste. Če želimo nasloviti škodo, ki jih povzročajo te vrste, potem moramo delovati skupaj. Ampak eh, to ne sme biti sestavljeno le iz obveznosti, treba je zagotoviti tudi potrebna sredstva. Tako bi pripomogli k reševanju težav posameznih držav članic. Določene države članice so, kot sem že dejal, izpostavljene veliko večjim težavam in tveganjem kot druge. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa bi dal besedo predstavniku komisije in sicer uh, generalni direkciji za naravni kapital. And let me thank Hvala, zahvaljujem se za vse prispevke, vse komentarje. Zahvaljujem se predvsem poročevalcu Pavlu Poku za zelo natančno upravljeno delo. Rada bi se zahvalila tudi vsem ostalim za močne zaveze, ki ste si jih zadali uh, za dosego sporazuma v prvem branju. Vsi bi radi dosegli, da se stvar zaključi še tekom tega mandata. Kot ste številni omenili, eh, gre za zelo pomembno vprašanje, ki skrbi vse države članice. Naj eh, podam razlago našega predloga. Upam, da bo ta razjasnila tudi določena vprašanja in določene teme, ki smo jih vključili v predlog, pa ste jih številni tu pokritizirali. osredotočili smo se na načelo subsidijarnosti. Obstaja potreba za ukrepanje na evropski ravni, tam, kjer evropsko ukrepanje prinese dodano vrednost k ukrepanju na nacionalni ravni, kjer pa lahko ukrepajo države članice same, pa ukrepanje prepustimo njim. To je torej razlog, zakaj smo naprimer predlagali in komisija je podala tak predlog, oba so zakonodajalca pa se boste v končni fazi odločila. Torej, zakaj smo predlagali, da se v začetku ukvarjamo samo z vrstami, ki povzročajo skrbi v celotni Evropski uniji predlagali smo tiste tuje rodne vrste, ki so invazivne v Evropski uniji. Seveda obstajajo tudi vrste, eh, s katerimi se že ukvarjajo v posameznih državah članicah. So tudi vrste, ki eh, skrbijo samo posamezne regije v določenih državah in ne v drugih državah članicah. Zdelo se nam je eh, pomembno, da se v prvi fazi ukvarjamo predvsem z eh, vrstami, ki eh, so pomembne za celotno EU. Državam, članicam pa prepustimo ostale vrste, kot okoljska zakonodaja omogoča, lahko države članice ukrepajo tudi glede posameznih invazivnih vrst. Eh, ki so problem samo v tisti državi članici. Pa še nekaj drugih stvari ste omenjali. Omejitev eh, na 50 eh, tujih invazivnih vrst. To je tisti element, ki je sprožil skoraj soglasni odziv eh, članov in članic parlamenta ter držav članic. Lahko sem eh, zelo odprta glede tega. Na okoljskem svetu smo imeli v petek razpravo o tem in eh, razen ene ali dveh so eh, vse države imele dokaj soglasno stališče, kot tudi vi tukaj. Torej, to je tema, ki si jo bomo mi kot komisija morali še enkrat ogledati upoštevali bomo vaša mnenja in tudi mnenja držav članic. Zakaj smo torej predlagali tako omejeno število? Gospod Gebrandi je vprašal, kakšni so bili tu razlogi komisije in kako je komisija razmišljala. Ne, nismo želeli že tako v začetku preobremeniti eh, tistih, ki se s tem ukvarjajo. Želeli smo zagotoviti, da bi se delo začelo postopoma na eh, znanstveno podkrepljen način, na nek eh, trden, stabilen način. Zaradi tega smo torej predlagali omejitev, slišali pa smo seveda številne komentarje strani držav članic in tudi eh, vaše komentarje danes. Zato si bomo skupaj z vami še naprej prizadevali za ustreznejšo rešitev. Rada bi povedala še nekaj in sicer nekaj o genetsko spremenjenih organizmih. GSO to je resna tema, ki jo obravnavajo vsi zakonodajalci Evropski uniji in ki skrbi tudi številne evropske državljane. Vsak ima mnenje o GSO, ker je to resna tema, smo menili, da jo moramo tudi vključiti na horizontalni način. Eh, tako tehničen zakonodajni akt po našem mnenju ne bi bil eh, pravi kraj, da se začne boj z genetsko spremenjenimi organizmi. sama bi svojim nadrejenim eh, svetovala naj se držijo tega predloga, da bi torej genetsko spremenjene organizme morali izuzeti iz te uredbe. Eh, glede potrebe, da je treba vključiti vse akterije, eh, da je treba vključiti državljane in ozavestiti javnost. Tukaj smo pravzaprav citirali iz Arhuške konvencije eh, in si prizadevali zagotoviti eh, sodelovanje in informiranost javnosti pri sprejemanju odločitev. Imeli smo tako ureditev eh, na evropski ravni, ko je šlo za prenos Arhuške konvencije. Mislim, da moramo resnično zagotoviti, da bo javnost na ustrezen način vključena. v reševanje tega problema tujih invazivnih vrst. Glede izjem, še tukaj naj nekaj povem. Obstajajo številne prošne in zahteve, da se tega lotimo z različnih perspektiv. Mi smo predlagali, da se najprej proučijo eh, študije učinka, ocene učinka, ki bodo uh, Eh, potem temelj za to, da se neko vrsto uvrsti na seznam. Ocene učinka bodo morale upoštevati eh, znanstveni pomen škode, potem dejstvo, da je neka vrsta tujerodna v Evropski uniji, pa ne samo, da je tujerodna, ampak da povzroča tudi škodo. Treba pa si pogledati tudi proporcionalnost izkoreninjenja teh vrst v primerjavi s komercialnimi interesi, ki so že potrjeni na evropski ravni. Na ta element smo čakali, preden smo uh, zapisali ta kriterij ocene vpliva in tveganja. določene vrste eh, so tuje invazivne vrste, ampak eh, goji, gojijo pa jih v zaprtih eh, prostorih. Mm, določene te vrste imajo tudi pomembno gospodarsko vrednost, zato mora ocena tveganja upoštevati tudi gospodarski pomen teh vrst. Na ta način bomo lahko uravnotežili oba elementa. Lahko se bomo posvetili zaščiti biotske raznovrstnosti. To je naša prva naloga. Ne moremo pa preprosto obravnavati eh, biotske raznovrstnosti, ne da bi pri tem upoštevali tudi trajnostni razvoj in seveda eh, perspektivo ustvarjanja delovnih mest in gospodarskih koristi. Potem pa še vrste, ki so tuje rodne samo v posameznih državah in pa tudi eh, regionalno razsežnost določenih tuje rodnih vrst. Tukaj sem že rekla, da. Eh, si mi želimo pri tem upoštevati načelo subsidijarnosti. Upam, da nisem bila predolga, gospod predsednik. Seveda vam bomo vse čas na razpolago, vam, gospod poročevalec in tudi drugim članom in članicam tega odbora, da skupaj še naprej obravnavamo to temo. Veselimo se že sodelovanja in eh, nadaljevanja dela. Hvala. Tak, da bin ich noch entspannt. Hvala lepa. No, še cel preostali sestanek danes imamo na voljo. Se že veselim razprave. Zdaj pa štajem besedo. Še enkrat Pavlo Poku, poročevalcu. Like a... Hvala lepa, predsedujoči. Kaže, da se moram najprej vsem zahvaliti za uh, tako številne pripombe. To zelo cenim. Resnično hvala za vaš odziv. To je zame velika čast. Uh, Torej nekaj pripomb v zvezi z eh, vašimi pripombami. Torej, kar se tiče zaskrbljenosti glede GSO-jev, to je zelo občutljiva tema, zato me ne preseneča, da so bile pripombe, kakršne so bile. To je pač eh, potreben del vsakršne razprave na to temo zelo cenim tudi vašo podporo, gospa Somar, glede na to, da ste strokovnjakinja za kmetijstvo. To mi zelo pomaga tudi pri razmisleku o tej temi. Kar se tiče odstopanj, vse. Namen vseh teh eh, odstopanj ni, da se oslabi predlog komisije. Treba je razumeti naslednje. Moje mnenje o pogajanjih, eh, ki trajajo že 20 let z lokalnimi vladami, je naslednje. Če želimo biti uspešni, moramo zagotoviti, da bodo pristojni eh, spoštovali pravila in to pomeni, da je treba zagotoviti, da bodo države članice spoštovale to zakonodajo. To je ključ uspeha. Malce me je presenetilo, ko sem o tem razpravljal z državami članicami, z njihovimi stalnimi predstavništvi, da imamo že neko mero podpore in mislim, da lahko uh, dosežemo kar precejšnje razumevanje z državami članicami. Zahvaljujem se tudi um, kolegom, ki so omenili vprašanje varnosti. To je seveda ključno vprašanje in to moramo tudi vključiti v ta predlog. Kar pa se tiče tistih, um, tistih um, sort, ki so avtohtone v nekaterih državah, članicah, pa ne v drugih. Tudi to razpravo moramo opredeliti na eh, način, ki bo eh, smiseln. Se pravi, kaj se bo zgodilo z vsemi temi avtohtonimi vrstami, vrstami španskimi, polži in tako dalje. moramo se odločiti, na kakšen način tudi bomo o tem odločali. Ali gre to za načelo subsidijarnosti ali gre tu za vprašanje odločanja na ravni EU. Torej, zahvaljujem se vam za razpravo in veselim se tudi že nadaljevanja te razprave jutri. Hvala. Pok. Hvala lepa, Pavel Pok za vaše delo, za vašo zavezanost tej, temu vprašanju. E, sedaj e, e, imamo do torej 8. januarja možnost za predloge sprememb. V odboru in vi bomo 12. in 13. februarja glasovali. Plenarno zasedanje pa je predvideno za marec. Uh, torej, marčevsko zasedanje. Zdaj pa 12. točka. Kolega Zebr predstavlja poročevalko Antonesko. Izvolite. Hvala lepa, kolegice. Antoanesku ni in tako jo moram zastopati. Ne znam pa tako dobro romunsko, tako da bom njeno besedilo prebral v angliščini. The show must go on, colleagues. <laughs> tako pač je, kolegi. Show se mora nadaljevati. Let's, let's continue in English. I think it's easier. <laughs> so, uh, Joana. Dobro, ampak nadaljujemo v angliščini, bo uh, lažje. Torej, Joane ni in zato bom njeno besedilo prebral v angliščini. Torej, leta 2010 eh, je bilo pripravljeno vprašanje eh, v zvezi z eh, nove psihoaktivne snovi in vprašanje se je nanašalo na Evropsko komisijo in sicer kaj namerava komisija narediti za preprečevanje tega fenomena torej te psihoaktivne snovi so lahko naravne ali sintetične in eh, namen teh substanc eh, je pač eh, različni učinki, naj si bodo halicitorni ali drugi učinki na možgane. torej med letom 97 in 2011 eh, je bilo priznanih okoli 290 takšnih substanc. Eh, torej, to, se je, to število se je potrojilo v zadnjih treh letih. Približno 80 odstotkov teh substanc eh, je bilo priznanih v državah članicah, oziroma o tem so države članice poročale. In za uh, vemo, da z, za pred, precej majhnimi stroški lahko veliko teh eh, substanc eh, tudi um, proizvajamo praktično doma. In te eh, substance so izredno nevarne in tveganja so še toliko hujša, zato ker te proizvodi niso opremljeni z ustreznimi etiketami in navodili za uporabo. Torej, predlog eh, uredbe eh, vzpostavlja sistem za izmenjavo eh, informacij o novih takšnih snoveh, ko se te pojavljajo na trgu in tudi za njihovo uporabo, tveganja in pa priporočila za umik z trga substanc, ki so nevarne. Torej, torej predlog eh, uredbe eh, želi eh, pač poiskati čim bolj ustrezne, ustrezen način boja proti zlorabi teh substanc in proti uporabi in proizvodni teh substanc. Namen je, da se nadzoruje in tudi kazansko kaznuje takšno proizvodno in uporabo. Te uh, substance imajo neposredno tveganje, neposredno tveganje za eh, javno zdravje in morajo biti ustrezno ocenjeno. Potem, ko je tveganje ustrezno ocenjene, potem je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Ampak eh, ne bo pa nobenih eh, nobenih ukrepov za nenevarne snovi, temveč za tiste snovi, ki predstavljajo eh, ki predstavljajo um, pač določeno raven nevarnosti. V teh uh, primerjih bo uh, lahko za nekatere snovi veljalo, da se jih bo um, lahko prodajalo če se bo ustrezno pripravilo ocene tveganja za zelo nevarne eh, substance, pa eh, bo treba to omejiti samo za zelo nadzorovano eh, industrijsko uporabo in pa za raziskave in razvoj. Sicer pa bo neustrezna uporaba teh substanc podvržena kazenskim določbam ki so za to predvidene. Torej, eh, predlog, ki ga podaja Joana, je, da se eh, vnese določene eh, elemente, seveda za katere je pristojen odbor Envi naprimer, eh, da se eh, o tem obvesti eh, EFSO, da se obvesti tudi Evropski centr za ehm, nadzor informacij in da se vse te pristojne agencije tudi zaprosi za ustrezne informacije v zvezi s temi snovmi. In tudi, da se na ta način eh, omogoči eh, boljšo evalvacijo eh, tveganja za te nove psihoaktivne snovi. Kar se tiče postopku izmenjave informacij po petem členu predloga, Jana meni, da informacije, ki jih bodo nacionalne točke podale ustreznim agencijam, morajo vsebovati tudi vse indikacije eh, povezane z novimi psihoaktivnimi snovmi in pa njihovimi posledicami, vključno smrtnimi posledicami, ki so pogosto med njimi. Torej, vse to morajo spremljati še druge dejavnosti, naprimer eh, raziskave na področju novih psihoaktivnih eh, snovi. Uh, in eh, Jana meni tudi za, eh, kar se tiče uporabo nove psihoaktivne snovi, morajo države članice eh, še povečati tako osveščanje kot tudi učinkovitost preprečevanja uporabe in pa dostopa do teh snovi. Kar se tiče nenevarnih oziroma malo nevarnih snovi, meni, da moramo biti zelo uh, pozorni na to vrstna tveganja, kajti kako smo eh, lahko prepričani, da določena eh, substanca predstavlja samo omejeno tveganje. Eh, poročevalka meni, da morajo biti te ocene tveganje zelo eh, previdne in da je treba upoštevati tudi eh, uporabo in pogostost uporabe in pa posledice, mm, ki vključujejo vse te elemente. Na koncu bi poročevalka želela posebej omeniti, da pozdravlja predlog uredbe, kajti ta eh, fenomen novih psihoaktivnih snovi je izjemno eh, nevaren in meni, da mora eh, biti ta uredba dokončana, prepravljena in da jo morajo spremljati tudi dejavnosti držav članic. In si zahvaljuje posebej kolegom, ki so tu sodelovali in gospodu Potaševicu iz odbora Libe. I'm... Hvala lepa. Prisoten je kolega Šinkologo, sporočevalec v Cenci. Izvolite. <clears throat> Hvala lepa za besedo. To je področje ki pokriva celo vrsto različnih razsežnosti in nemogoče je zauzeti pristop, ki bi pokrival vse te različne snovi. In prav zato, ko si pogledamo nove psihoaktivne snovi, naprimer um, marihuano, uh, potem moramo vse čas imeti v mislih, eh, da kaj je že na trgu in kako je to urejeno in kakšna je zakonodajna situacija. Kar nekaj teh eh, snovi, za katere se v državah članicah že opaža, da je, se je njihova poraba kar precej povišala v zadnjih letih. V številnih državah članicah eh, je to tudi povezano z zasvojenostjo in eh, več sto različnih novih eh, psihoaktivnih snovi je zabeleženo v posameznih državah. In to ima seveda tudi vpliv na zmožnost zakonodajalca, da sploh sledi vsem tem novim pojavom. In nekatere te snovi, ki so bile že identificirane in eh, o katerih eh, so že poročali, eh, ne obstajajo več oziroma so spremenjene In zato je potrebno, da imamo veliko hitrejšo, hitrejši pretok informacij v zvezi z učinki na zdravje in tudi veliko hitrejšo izdajo dovoljen, če je to relevantno. Tudi eh, najboljši eh, sistemi eh, priznavanja teh eh, substanc, razpoznavanja teh eh, snovi, eh, imajo težave, ker to, ti sistemi enostavno niso dovolj hitri, glede na to, kako hitro se pojavljajo te snovi. Tako bo za vsak sistem težko, da bo ostajal ustrezno ažuriran in da bo resnično vseboval vse te nove substance mislim, da je predlog eh, komisije resnično eh, rešil vprašanje nadomeščanja ene snovi z drugo na ravni individualne uporabe. Marihuana, naprimer, je mm, že tak eh, specifičen primer in to si moramo pogledati tudi iz vidika notranjega trga. Torej, hitre spremembe snovi, ki jim ne moremo slediti, vse to ima lahko tudi negativen učinek na javno zdravje. In zato moramo resnično slediti temu zelo pozorno, glede na veliko število teh snovi in tudi glede na različne profile uporabnikov. Mislim, da je treba eh, podati več pozornosti tudi drugim načinom nadzora. Torej, to bi mi predlagali vsaj. Torej, da se poskuša čim prej eh, razpoznati eh, eventualne nevarnosti, eh, da se izvaja inšpekcije na mestu, ad hoc inšpekcije, da se zagotovi ustrezno zaščito in pa preprečevalne ukrepe. Eh, če si pogledamo že obstoječe eh, zakonodajne pristope, s katerimi želimo zagotoviti javno zdravje, potem lahko rečem, da ima Nova Zelandija zelo zanimivo situacijo. Mislim, da so uh, uspeli najti zelo zanimiv pristop k temu vprašanju. In to je primer, ki se ga lahko pogledamo, naprimer z vidika tega, kar se lahko naučimo uh, od Nove Zelandije oziroma njenega pristopa k temu vprašanju. Kar se tiče študij, tudi to nam lahko omogoča bolje razumeti ta problem in morda lahko začnemo s tem, da si pogledamo najboljše prakse po svetu in to se nanaša seveda na kanabis, na marihuano. In način, kako se je Nova Zelandija tega lotila, tudi nam lahko pomaga. Naprimer, kriminalizacija je en pristop. In pa po drugi strani tudi dekriminalizacija eh, v odnosu do določenih uporabnikov. in to je že do neke mere odstop od tega, kako se ponavadi obravnava droge. Prav tako je treba pogledati tudi um, stroškovno učinkovitost, analizirati to učinkovitost, pregledati nadzor in pa učinek na javno zdravje. Mislim, da je pomembno tu še nekaj. In sicer imamo agencije, ki so zadolžene za sledenje tem vprašanjem. Torej, toliko z vidika nadzora in pa z vidika zakonodaje. Mislim, da bi bilo to dobro za potrošnike, za eh, javno zdravje, za gospodarstvo. Hvala lepa. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um... Hvala lepa, predsedujoči. Eh, naj začnem, da se najprej zahvalim poročevalki Antonesku za zelo dobro um, poročilo eh, o uredbi o novih psihoaktivnih eh, snoveh. Torej, um, najprej me veseli, da se poročevalka strinja z. Um, z oceno, da eh, to predstavlja precejšnje tveganje, torej te nove psihoaktivne snovi, eh, da se tudi hitra širitev teh eh, snovi znotraj evropskega trga, da to predstavlja izziv za. Evropsko unijo. Nasplošno, če grem samo na hitro, če številke. Uh, Eh, torej resnično imamo vedno več eh, teh eh, substanc, to znam, 73 jih je bilo lani, danes jih bo vsaj še toliko, to pomeni, da imamo približno 300 novih psihoaktivnih snovi, ki so se pojavile in kar nekaj med temi jih še vedno kroži po notranjem trgu. To pomeni, da imamo danes več novih psihoaktivnih snovi kot nedovoljenih drog, kajti teh imamo samo 234 v okviru um, konvencije zdravnih narodov. Torej, eh, to pomeni, da imamo resnične težave, kajti vedno več je teh snovi eh, in uh, notranji trg tem snovem omogoča prosto kroženje znotraj Evropske unije. 80 odstotkov teh snovi je prisotnih v več kot državi, v eni državi članici. Drugič, uh, pozdravljamo dejstvo, da eh, poročevalka se strinja z nami, da je treba eh, na ravni Evropske unije eh, pripraviti bolj ustrezen odziv na to in to je tudi namen te predlagane uredbe. Tudi mi bi želeli okrepljen odziv Evropske unije, torej po eni strani boljšo izmenjavo informacij, boljšo pripravo oceno, ocene tveganja in pa pripravo ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli eh, za boj proti temu problemu. Eh, ta predlagana uredba Eh, namerava ponuditi bolj eh, učinkovit in bolj pameten odgovor na pojav novih psihoaktivnih snovi na ta način, da omogoča hitrejši odziv v, v zgodnih fazah in prav tako omogoča tudi bolj diferenciran eh, pristop glede na tveganje, ki jih predstavlja vsaka ta snov. Torej, na kratko pozdravljamo dejstvo, da poročilo gospe Antonescu je konstruktivno, da gre v pravo smer z našega vidika, da eh, poskuša na zelo, zelo pameten način eh, poiskati primerne odgovore za zagotovitev javnega zdravja Eh, istočasno pa tudi upoštevati predlog Evropske komisije. Eh, prepričani smo, da bo pročevalka, eh, pročevalci v senci in ta odbor na splošno lahko igrajo zelo koristno vlogo pri pripravi tega predloga, pri um, pripravi vseh vidikov, ki se nanašajo na javno zdravje tega predloga in strinjam se, da je zakonodaja zelo pomembna eh, pri eh, urejanju teh novih psihoaktivnih snovi, ampak eh, poleg tega je treba investirati tudi v preventivne dejavnosti, v ozaveščanje ljudi, v zdravljenje tudi, če je to potrebno in Prav tako smo pripravljeni tudi, da si pogledamo najboljše prakse po svetu, torej način, kako si se druge države eh, spopadajo s tem novim problemom. Hvala lepa. Razprava o tej točki na dnevnem redu se počasi zaključuje, tako da bi prešel kar naslednjo točko na dnevnem redu. Torej smo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 o elementih kaznjivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga. Takšen je uradni naslov tega eh, pravnega akta, o katerem bom poročal. Boj proti novim psihoaktivnim substancam je zelo velik izziv, posebej v zadnjih letih. Nove psihoaktivne snovi se vse pogosteje pojavljajo kot zakonite snovi in se dajajo v promet. Lahko pa za zdravje državljanov EU predstavljajo veliko nevarnost, posebej za mlade, ki predstavljajo največji delež uporabnikov. V zadnjih letih smo vse pogosteje opazili velike uh, zdravstvene posledice ali celo smrtne primere, ko je šlo za uživanje novih psihoaktivnih snovi. Glede na tveganje, ki ga predstavlja trgovina s temi snovmi v šengenskem prostoru, pa tudi glede pojava te trgovine izven EU, so nujno potrebni novi zakonodajni okviri. Trg je zelo prožen, vsi to vemo. Če nekaj ni regulirano, potem eh, oziroma se nekaj prepove, se lahko na trgu takoj pojavi nova snov, nova kemična formula. Zato menim, da je predlog za spremembo, spremembo direktive glede elementov kaznjivih dejanj nujno potreben. S tem bi predvideli razširitev zakonodajnega okvira, pa tudi uvedbo novih predlogov glede elementov kaznjivih dejanj in kazni. Vse te druge predstavljajo nevarnost za družbo in zdravje. Pojem droga bi se dopolnil uh, s pojmom nove psihoaktivne substance, sam pa bi podal tudi svoj predlog. Po mojem mnenju bi morala definicija vsebovati tudi mešanice uh, snovi. Gre lahko za različne kombinacije mešanic. V teh primerjih se delovanje snovi lahko spremeni. Lahko snovi vplivajo druge na drugo ali pa na uh, organizme oziroma na ljudi, ki jih uživajo. Mešanice so po mojem mnenju zelo pomembne in bi jih bilo treba vključiti v, to, v te spremembe. Kar pa se tiče razširitve področja uporabe tega okvirnega sklepa, menim, da je treba ta predlog podpreti. Nove psihoaktivne snovi so za eh, zdravje in življenje državljanov ljudi nevarne, zato jih je treba vključiti tudi v kazensko pravo in kazensko pravne določbe. Do 7.1. do 17. popovdne lahko pošljete svoje predloge sprememb. Hvala lepa. Herr Krüsel-Gellers?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 ustreznega povpraševanja po teh snovih, prav tako nismo zmanjšali škode, ki je nastala za posameznike ali družbo. To razpravo smo začeli že leta 2009, torej kar nekaj časa nazaj v Evropskem parlamentu. In to sem povedal že prej. Določenih snovi ne uspemo zajeti in regulirati obstajajo mednarodne študije, eh, ki zelo podrobno razlagajo, kakšne so škodljive posledice. Trenutni sistem nedvomno trgovino sili v svet kriminala. Sistem, ki torej trenutno obstaja, eh, je trgovino s temi snomi spremenil v dobičkonosen posel. Študije Združenih narodov pravijo, da se pojavljajo vse večje stopnje zasvojenosti z drogami, vse večje stopnje okužb z virusom HIV in tako naprej. Če si ogledate število uporabnikov nezakonitih snovi, se številke ponovno zvišujejo. Obstaja tudi element kaznivih dejanj pri tem vprašanju. Zdaj še bolj kot kdajkoli prej. To pa pomeni, da ne ravnamo ustrezno, da ne naslovimo situacije, ki je nastala ustrezno z vidika eh, kaznivih dejanj, pa tudi z vidika javnega zdravja. trgovina, ki prinaša velike zaslužke in to vsako leto. Naprimer v Grčiji smo videli veliko povečanje števila okužb z virusom HIV. To je seveda odvisno od države do države. Opažamo tudi vse večje eh, širjenje tako imenovanih dizajnerskih drug. Mi imamo skupno odgovornost za spremljanje situacije, ko govorimo o drugah in zasvojenosti z drugami. Opazili smo tudi veliko povečanje pri razširjenosti in uh, prometu s temi dizajnerskimi drugami. Veliko število ljudi še vedno uporablja te nedovoljene snovi, mi pa se moramo osredotočiti zdaj na rezultate. Govoriti o proizvodnji, govoriti o kazensko-pravnih elementih in tako naprej. sistem, v katerem so snovi le prepovedane, očitno ni zadosten. Učiti se moramo iz svojih napak, napak, ki smo jih storili v preteklosti, da bomo dosegli optimalne rezultate za zdravje ljudi. Politika, ki se je do zdaj izvajala, je le povečala število zasvojenih z drogami. To je posebej prizadelo mlade. Prepovedi torej niso učinkovali. Povečala se je le nedovoljena trgovina, obseg nedovoljene trgovine. Parlament, kot sem dejal, je že razpravljal o tem tudi v preteklosti, ampak še enkrat si moramo ogledati priporočila, ki smo jih izdali, ki smo jih izdali ob prejšnjih priložnostih. Morda je zdaj nastopil čas, da spremenimo svoj pristop. Namesto tega, da bi se podali po poti pregona, bi se morda eh, morali osredotočiti na dokaze in ugotoviti, kako zmanjšati škodo. Združeni narodi so povedali, kaj je treba storiti v praksi. Urugvaj je bil ena izmed prvih držav, ki je spremenil svoj pristop in druge oduzel storilcem kaznjivih dejanj iz rok. Oglejmo si primer Urugvaja in se kaj naučimo iz tega. Trenutni sistem, ki vključuje organe pregona, eh, imamo. Smiselno pa bi bilo, če se ozremo še preko meja EU in si ogledamo, kakšne so najboljše prakse. Preučimo alternative. Ni tako, da alternativ sploh ne bi bilo. Pomembno je, da ločimo uživanje drog od nezakonite trgovine. Ko bomo dosegli to, bomo verjetno lahko prišli tudi do bistva samega problema. Na, ik, ik moet, uh, het voorstel... In principe ben ik altijd tegen strafmaatregelen. Hvala lepa. Vse skupaj moram še podrobneje preučiti, tako da se bom pogovorila s svojo skupino, bomo pa uh, se pogovorili o vprašanju legalizacije. Hvala. Uh, thank you, Chair. I'm speaking on behalf of uh, my colleague. Kolegica Taylor. Hvala, govorimo imenu svojega kolega, ki danes žal ni mogel priti. Dragi poročevalec, dragi poročevalci, v senci. Zahvalili bi se eh, poročevalcu in poročevalcem v senci. Gre za eh, predlog, ki bo zdaj posodobljen na področju in se ukvarja z nezakonito trgovino z drugami. Gre za okvirno direktivo sveta 2007-757-PNZ, vključno z uredbo eh, za nove psihoaktivne snovi ti novi predlogi ustrezajo eh, spremembam. Treba je posodobiti eh, opredelitev pojma, kaj je droga in vključiti kazansko pravne določbe eh, ob upoštevanju posledic za zdravje in smrtne primere v Evropi. Ocene so, da trg z nedovoljenimi drogami Eh, prinese približno 70 milijard evrov zaslužke za storilce kaznjivih dejanj in EU eh, e se trudi zmanjšati to nezakonito trgovino. Če že prihaja do takšnih zaslužkov, je to razlog, zakaj se moramo sredotočiti prav na to. Moramo imeti, sprejeti tudi odločitev, ki bo znanstveno podkrepljena. Zobalova se še naprej veseli sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci posebej v zvezi z vprašanji javnega zdravja in grožnjami za javno zdravje. Najlepša hvala in za konec še predstavniki komisije, če želite. Hvala. Many thanks, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim gospe Sonik, poročevalki, za zelo konstruktivno poročilo v zvezi s premembo okvirnega sklepa sveta o predelitvi minimalnih določb glede elementov kaznjivih dejanj. Namen predloga je, da bi najbolj škodljive nove psihoaktivne snovi vključili v določbe kazenskega prava. Predlog torej samo vključuje najbolj škodljive nove psihoaktivne snovi v opredelitev pojma droga in s tem dovoljuje vključitev v kazensko-pravne določbe. Veseli smo dejstva, da se poročevalec strinja z nami, da eh, je treba upoštevati tudi kazensko-pravne in zagotoviti nove kazensko-pravne določbe v zvezi s tem. Menimo, da so predlogi gospoda Sonika glede tega, da je treba pojasniti nekatere določbe, eh, ki so bile predlagane in da se osredotočimo tudi na zmesi novih eh, psihoaktivnih snovi, vse to je zelo korisno in konstruktivno. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z vašim odborom pri krepitvi našega predloga direktive.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 že več let se ukvarjamo z eh, temi novimi psihoaktivnimi snovmi, ki jih uporabljajo predvsem mladi. Zato smo se tudi odločili, da bi čim bolj podpirali hitro delo pri pripravi te direktive. Opozoril sem tudi na mešanice teh snovi, ki bi jih morala ta direktiva vsebovati. Sedmi januar ob sedemnajstih je časovni rok za pošiljanje uh, predlogov sprem, 30. januarja pa bomo o tem glasovali v našem odboru. Zdaj pa še 14. točka kloniranje živali. Uh, Tu smo vključili na ustno željo. E, Dagmarud Berend je prva na vrsti. Hvala, gospod predsednik. Sama sem proti kloniranju. In eh, potem bom šla na sestanek koordinatorjev, kjer moram biti prisotna v živo in žal se ne moram klonirati, tako da bom morala hitro oditi za mano sedi Korin Lepaž in kolegi eh, skupine zelenih. Tako da ne povem naslednje, gre za staro zgodbo. Eh, gre za posvetovanja v zvezi s predlogom Novel Food, ki so spodletela. Komisija ni bila pripravljena podati kakršnekoli izjave o kloniranju, čeprav je to obljubila. Eh, obljubila je tudi morebiten zakonodajni predlog in na ta predlog čakamo še danes. Med pogajanji v zvezi z označevanjem govedine eh, in predstavitvijo tega smo vprašali, kdaj bo predlog končno pred nami. Zato smo zdaj podali prošnjo vsaj zvezi z vsebino, na katero pa pro, eh, komisija še vedno ni odgovorila. Po hodnikih kroži kar nekaj eh, teorij v zvezi z označevanjem govedine, je bilo povedanega že veliko. Pred enim letom in pol je vse skupaj padlo v vodo. Ameriško kmetijsko ministrstvo je na svoji spletni strani že objavilo, da si zaradi Združenih držav Eh, ne bi smeli delati skrbi eh, in da eh, bomo mi kloniranje prepovedali, ampak predloga komisije še vedno nimamo. Zato zahtevamo od komisije, da končno pove, kaj namerava storiti. Torej, zakaj ocena učinka še ni bila objavljena in kakšno je vaše trenutno stališče v zvezi s tem? Eh, vsaj z označevanjem eh, proizvodov iz kloniranih živali. In o čem komisija trenutno razpravlja? Eh, kolega De Gucht, komisar, ima morda drugo stališče o tem, kot uh, drugi komisari in predstavniki organizacij za zaščito potrošnikov. Vedeli bi radi tudi, Eh, kaj, bi komi, kaj bo komisija dejala pri nadaljnih pogajanjih. Potem smo slišali tudi, da bo Evropska komisija v prihodnjem tednu, če ne v tem, vsaj v prihodnjem tednu nekaj predložila oziroma se proti komisiji, če bodo kaj rekli. No, če bo komisija res kaj predložila, bi rada nekaj dodala. Zato prosimo že kar nekaj časa. Ali ne bi bilo vsaj uljudno, neka splošna uljudnost, če bi nas komisija o tem vsaj obvestila? Ne vem, ali bo komisija res kaj objavila ta teden ali teden pred Božičem, predvidevam, da bi nas o tem vsaj obvestili. Če pa to drži, potem imamo v svoji roki predlog. In v predlogu ne piše nič, kar bi se mi zdelo zanimivo. Tu imam dva predloga. En je predlog direktive v zvezi s kloniranjem živali, torej goveda in tako naprej. V drugem predlogu o dajanju na trg o tem ne piše nič. V tretjem členu piše, kaj je v državah članicah prepovedano, in sicer kloniranje živali in dajanje na trg kloniranih živali in kloniranih zarodkov. O drugih generacijah kloniranih živali, torej o naslednji generaciji kloniranih živali, pa ni zapisano niti besedice. Potem drugi del govori o dajanju na trg proizvodov iz kloniranih živali. Če bi komisija kaj predlagala v zvezi s tem, kar gotovo ne bo drugače, bi nas o tem obvestila. Torej, v tretjem členu piše provisional prohibition začasno. Države članice bodo zagotovile, da se eh, prehrambeni izdelki sklonirnih živali ne dajo na trg. Države članice bodo zagotovile, da se živila izkloniranih živali iz tretjih držav, kjer se lahko izdelki izkloniranih živali dajo na trg, dajo na trg Unije le pod specifičnimi uvoznimi pogoji v okviru eh, člena 48 osrezne uredbe in tako naprej. Kaj zdaj to pomeni? Prvič kdorkoli želi klonirati v ZDA, na kitajskem ali kjerkoli druge, lahko svoje meso uvaža v Evropsko unijo. Drugič, to meso eh, je lahko neoznačeno. Se opravičujem, tudi sama sem si želela mirnega božiča in novega leta, ampak če je karkoli v tem besedilu resnično, je to res škandal in nesramnost. Sploh vam ni jasno. Če želite američanom dati darilo, potem to vsaj storite inteligentno. To ste storili v pravem trenutku. Upate, da parlament tega ne bo izpeljal do konca, vendar eh, vaša upanja niso utemeljena. Upam, da bo v naslednjem mandatu parlamenta dovolj kolegov in kolegic, ki tega ne bodo kar tako uh, spustili naprej. Ampak meni se zdi, da gre za nezaslišano nesramnost. Dejali smo, kloniranje živali ne želimo. Prav tako ne želimo, da se dajo na trg proizvode iz kloniranih živali. Prav gotovo ne. Teh novic od komisije nismo prejeli. Ne vem, kaj storiti. Morda imajo kolegi na svetu kakšno zamisel. Mislim, da moramo posnati, poslati zelo, zelo jasno sporočilo kolegom z komisije, da lahko ta predlog kar nekam bo spravil. Hvala. Dagmar. Prišli smo do sklepa, da bomo poslali pismo, to sem že storil, in da bo iz tega izhajalo. da mora komisija povedati, kaj se je odvijalo med trialogom in kaj je komisija povedala takrat v zvezi s tem. Če so se stvari odvijale res tako, kot je zdaj predstavila kolegica, potem to pomeni vojno napoved parlamenta. No pa nadaljujemo z razpravo Korin Lepaš, potem. Herr Stevenson und Peter Liese. Gospod predsedujoči, verjetno vas ne bo presenetilo, da se popolnoma strinjam s tem, kar je povedala kolegica. Dva dokumenta, ki sem jih dobila pred desetimi minutami, sta eh, nesprejemljiva, eh, nesramna, lahko bi še nadaljevala s predjevniki v tem smislu. Evropski parlament je zelo jasno pred leti glasoval, da ne želi kloniranja. Zelo jasno smo se glede tega izrazili. Imeli smo razprave, eh, v katerih smo pokazali zelo veliko dobre volje, na kar ste nas tudi spomnili, gospod predsedojoči, in iskali smo rešitve. Če je to besedilo besedilo, ki smo ga dobili danes popovdne, nikakor ne upošteva interesov potrošnikov. Ali komisija želi dejansko uničiti uh, proizvodnjo mesa v Evropi in popolnoma uničiti vsako varstvo potrošnika, zato da bo omogočila Eh, meso iz Združenih držav, iz Brazilije, iz Argentine, da bo nadomestilo meso iz Evrope. Če je komisija resna, potem ne more predlagati takšnega besedila, ki je nespremljivo za naše državljane. Že tako ali tako velika večina naših sodržavljanov ne želi uživati mesa iz eh, kloniranih živali in zelo velika večina državljanov tega noče. S tem, kar predlagate, pa jim onemogočati, da bi to sploh vedeli. In stvar je zelo preprosta. Enostavno mesa ne bodo več uživali. In eh, živinoreja v Evropi bo zato trpela. In preseneča me, da komisija sledi takšnemu cilju. Paš. Najlepša hvala, Korin Lepaš. Bart Stars ga ni, ker ti Kaljuta je potem na vrsti. Oh. Wil u eerst? Oh, Oké, okay. dank u wel. Ja, als, uh, als rapporteur op de. Dobro, ja sem na vrsti kot poročevalka za Novel Food. Si lahko predstavljate, kakšne, eh, da sem si ta dosje zelo podrobno pogledala govorimo o marcu 2011 in tedanjem trialogu. Kot eh, vsi veste, sem proti kloniranju. Posebej, ko govorimo o mesnih proizvodih. Velika večina potrošnikov prav tako nasprotuje temu, da bi se takole igrali z naravo. Parlament je bil povsem jasen v svojem stališču. To ni prijazno do živali, če sploh pustimo ob strani etične razsežnosti tega vprašanja, kar je omenilo že kar nekaj kolegov. In zdaj, v zadnjih iztekajočih sedmih trialoga, je komisija poskušala v zadnji minuti predlagati nekakšen kompromis. Gre za prepoved mesnih proizvodov potomcev kloniranih živali. Rada bi poudarila naslednje. Parlament je v zadnji minuti poskušal doseči nekakšen sporazum in če bi kakorkoli popustili, to ne bi bilo sprejemljivo, hkrati pa s tem ne bi nikakor koristili potrošnikom in dobrobiti živali. Gre za naivnost, ki jo izkazuje komisija, ko nam predlaga, predlaga takšen predlog, eh, da bi vključila stališče, ki ga parlament nikakor ni mogel podpreti v preteklosti. V Evropski uniji seveda ni nikakršnih skrivnosti in tudi ti dokumenti bodo prišli na plan. In upam, da nam bo komisija lahko zagotovila, da to ni njen predlog, da to ni predlog, ki ga želi uh, predložiti parlamentu. Ali je to res vse, kar bomo dobili po toliko časa? Pričakovali smo prepoved proizvodnje in dajanje na trg eh, proizvodov iz kloniranih živali. Mislim, da ti dokumenti niso temu prav nič podobni. Sploh ne govorite o potomcih kloniranih živali in ne vem, kaj ne bi bil smisel vseh teh novih tehnik. Ne bi, če ne bi bila to uradna verzija, ki nam jo posreduje gospod Dehucht, potem sem zelo zaskrbljena. sploh ne govorite o prvi generaciji in potem potomcih kloniranih živali, pa tudi ne o proizvodih iz kloniranega mesa. Ampak eh, ugotovili so, da so kloni predlagi. Nihče ne želi jesti izrezka, ki stane 5000 eh, evrov, tako da sem zelo zaskrbljena. Ne vem, ali preučujete prave stvari. Če ne boste vključili proizvodov iz potomcev kloniranih živali, potem ne boste prišli do bistva samega problema. Morate biti zelo previdni. Komisija poskuša. Uh, se poskuša poslužiti zelo prikritega političnega trika. Eh, ampak eh, parlament zdaj zaradi eh, vpliva Lizbonske pogodbe ne more kar tako reči, ali se je odločil za ali proti. In če nam komisija res poskuša, oziroma bo poskušala predložiti ta predlog v naslednjih dveh tednih, potem res preizkušajo našo potrpežljivost eh, in gotovo ne delajo usluge potrošnikom in živalim. Hvala, kolega Stevenson je na vrsti. Hvala, gospod predsednik. Eh, spomnim se, da smo celo noč preživeli v trialogu glede sporozuma o novih živilih. Imeli smo seje po cele noči in to je bil eden prvih trialogov po uh, začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, tako da smo takrat uh, nekako napenjali mišice. Ampak uh, situacija se je zelo poslabšala, nobenega dogovora nismo dosegli in uh, ne želim si, da bi uh, ponovno prišlo do take situacije. Zelo spoštujem to, kar je povedala Kartika in tudi to, kar je povedala pred mano Dagmar. Del razloga je bil v nepraktičnosti tega, kar smo mi predlagali. Govorili smo o prepovedi prve generacije kloniranih živali eh, oziroma njihovih potomcev, da bi se njihovo meso uporabljalo za prehrano. Eh, prepovedali pa smo tudi vse naslednje eh, generacije, In to je po mojem mnenju zelo nepraktično. Zveze eh, veterinarjev sem dobil pismo, da eh, ni nobenih slabih učinkov uporabe takega mesa. Potem pa še Britanska zveza, eh, ki tudi trdi, da javno zdravje zaradi uporabe kloniranega mesa naslednjih generacij ni ogroženo. Sam sem uh, eh, zato, da eh, si prizadevamo za uh, sledljivost prepovedi prve generacije mesa, ampak da ne gremo dlje od tega. Američani nikoli niso imeli sistema sledljivosti in njihovi znanstveniki pravijo, da ni tvegan. Če pa bomo mi uvedli prepoved, bo to pomenilo trgovinsko vojno, ki bo pomenila uh, uh, ponovitev. Uh, vojne za banane pred desetimi leti. Američani bodo preprosto um, si za cilj svojih prepovedi vzeli uh, številne evropske proizvode, ki v Ameriki ne bodo dovoljeni. Ne želim si take trgovinske vojne z ZDA. Ustrajam pa pri tem, da. Uh, morajo vsi naši ukrepi temeljiti na znanstvenih dokazih. Če trdimo, da obstaja nevarnost za potrošnike Evropski uniji, če bi jedli meso kloniranih živali, moramo to podkrepiti z znanstvenimi dokazi. Če zveza eh, veterinarjev Evrope in pa Britanska zveza trdita, da so ti proizvodi varni, eh, kje imamo potem te znanstvene dokaze? sam razumem, da so koordinatori dosegli dogovor. Um, prisluhnil sem tudi kritikam komisije, ampak komisija mora izhajati iz znanstvenih ocen. In če tega nimamo in če ne bomo imeli nekega praktičnega načina postopanja v prihodne za dosego tega, kar uh, menim, da bi morali doseči, namreč, da bi se osredotočili na prvo generacijo, potem uh, se bodo zrušila vsa naša prizadevanja. Upam, da bomo tokrat imeli več zdrave pameti. Hvala. Lize. Hvala lepa, Peter Lize. Hvala, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, najprej bi se upravičil v imenu kolegice Zomer, ki je pristojna v naši skupini. Žal je odsotna zaradi smrti v družini, zato me prosila, da se upravičim na mesto nje. V imenu gospe Zomar, pa tudi v svojem imenu, bi rad nekaj povedal v imenu naše skupine. Prejel sem informacije, da bo ta predlog res prišel v sredo do nas, ampak upam, da ne v takšni obliki, kot smo pravkar slišali. Bojim se, da je situacija slaba, vseeno pa upam, da ni tako zelo slaba, kot smo pravkar slišali. Po mojih informacijah se je komisar Borg zelo potrudil uh, vključiti stališče, ki ga je parlament zahteval kot izhodiščno točko razprave, ki se nam zdi smiselen ampak znotraj komisije žal ni dosegal zadostne podpore. Če eh, je kritika napirjena proti njemu, potem naj povem, da je sodeloval in eh, poskušal je doseči to, da bi se vključilo, kar smo imeli v predlogu komisije pred tremi leti. Vem, da je sodelovalo tudi veliko drugih komisarjev in služb komisije, ki eh, so močno nasprotovale stališču parlamenta. Seveda si tudi sam želim prosto trgovinskega sporazuma z ZDA, ampak eh, če bomo pred sabo dobili takšno skropucalo, potem moramo zagotoviti, da bodo državljani EU imeli ustrezen glas. Če si želijo varstva pred kloniranim eh, mesom oziroma bomo o tem sprožili razpravo, vemo, kako bodo državljani reagirali. Niso tako zelo ločeni. In potem se bo zgodilo to, da prosto trgovinskega sporazuma ne bo. Sam si želim, da bi se bolje pogovorili tudi z javnostjo. Če nam bo komisija kaj takega predložila na mizo, potem vem, kakšna, kakšen bo volivni boj. Zato mislim, da se moramo malce bolje potruditi. Kar, glede tega, kar je povedal kolega Stevenson, res je, da znanstvenih dokazov o tem, da je meso kloniranih živali ali vseh naslednjih eh, eh, generacij škodljivo za zdravje, ampak EFSA je vseh svojih uh, mnenjih dejala, da so potrebne še nadaljne študije. Tudi to moramo upoštevati. Vemo, da gre za zelo čustveno temo. Nihče ne more zdaj reči, vem, da to ni nevarno. Lahko rečemo le, verjetno takšno meso ni nevarno. O tem potrebujem še nadaljne razprave. Ampak moramo razmisliti tudi o varstvu živali. To je pomembno v okviru STO. Eh, bar dobrobit živali je tudi v pogodbah EU in eh, to moramo upoštevati. Vsaj za prvo generacijo potrebujemo uh, predpise in zdaj moramo ustrezno nastopiti. Parlament se je najprej zauzemal za zelo eh, široko opredelitev tega, ampak zaradi eh, različnih razlogov smo vse skupaj oblikovali bolj diplomatsko. Vsi vemo, da potrebujemo eh, regulacijo za prvo generacijo potomcev in eh, zdaj, če ne moremo podajati predlogov sprem, potem je to zelo problematično. če komisiji nasprotujemo, potem mora komisija o svojem predlogu eh, še enkrat premisliti. Pa še ena pomembna informacija. Takrat, ko smo se o tem pogovarjali, žal nisem dobil podpore Nemške zvezdne vlade. Eh, pogovarjal sem se z različnimi ministri in ministricami. Ministrica mi je dejala, da je na strani parlamenta, ampak imamo uh, Eh, koalicijo eh, in druge ministre in nimamo ustrezne podpore. Zdaj imamo koalicijsko pogodbo z našimi novimi eh, prijatelji in zdaj je tako, da se Nemčija zauzema za prepoved kloniranja in tudi izdelkov iz naslednjih generacij. Ne vem, ali vam bo to pomagalo upam, da bomo imeli priložnost za predloge spremem, da bomo sodelovali v postopku odločanja, drugače ne vidim dobre prihodnosti za ta predlog, pa tudi za vse bodoče predloge ko lahko pride še do večjih težav. Če torej želimo prosto trgovinski sporazum z ZDA, moramo ustrezno upoštevati skrbi državljanov in državljank. In če bo komisija podala še več takih predlogov, bo vse skupaj padlo v vodo. En še en govorec je na seznamu. Kolega Krisogelos je na vrsti, sam pa se moram posloviti, saj moram biti na trialogu v zvezi s tobačnimi proizvodi, bi pa rad jasno povedal, da to ne bo prvi sporazum, ki bi ga parlament izpodbil in če bo prihajalo do nadaljnih takšnih predlogov, o katerih imamo stališče, potem je to res Eh, napoved vojne proti parlamentu. In v naslednjih mesecih bo še zelo zabavno. Upam, da se bo vse skupaj spremenilo. In to bi bil res udarec v obraz potrošnikom, če bo predlog eh, na mizi takšen, eh, kot so poročali nekateri kolegi danes. Če bo projekt Evrope temeljil na takšnih stvarih, bo slabo. Ampak mi smo tisti, ki uh, vsak dan smo v stiku z voljivci in voljivkami. In to bi bila res pika na i. Tudi pri številnih drugih zadevah, če bo takšen predlog res prišel. Eh, mi smo pripravljeni na vse, se mi zdi in v rednem zakonodajnem postopku bodo imeli še veliko težav z nami, če se bo vse odvijalo tako, kot je bilo predstavljeno. Kolega Krisogelos ima zdaj besedo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gre za zelo pomembno temo. Kako pa je ta tema kloniranih živali povezana z živinorejci, z eh, gospodarstvom, zdravjem. Seveda si eh, želimo prostotrgovinskega sporazuma, ampak ne za vsako ceno. Moramo zagotoviti okvir, ki bo spoštoval zdravje, okolje in socialne pravice. In zato eh, se ne bomo prilagodili nekim normam trgovine, ki ne spoštujejo pravic potrošnikov. Seveda si želimo prostotrgovinskih sporozumov z ZDA in drugimi državami. Ampak eh, treba je spoštovati okolje in pa potrošnike. To je tisto, kar mi zahtevamo. Če je res to, kar so povedali kolegi, potem eh, ne vem, kaj naj sploh rečemo v predlogu komisije. Tukaj ne gre za to, da bi škodili ne potrošnikom, ne eh, kmetovalcem v Evropski uniji. Potrošnik mora uh, imeti zaupanje, da je tisto, kar uživa zdravo. Poleg tega mora iz naših odločitev izhajati tudi neka preventiva. E, ni dovolj, da rečemo, mislimo, da ne bo posledic. Ni treba čakati na to, da bo prišlo do nevarnih posledic moramo biti povsem prepričani, da nevarnosti ni. Eh, nevarnosti, ki bi izhajala iz uh, uživanja mesa kloniranih živali ali njihovih potomcev. Tega ne smemo pozabiti, prav tako ne smemo pozabiti na pravice živali in njihovo dobrobit. Evropski parlament je bil za prepoved kloniranja v preteklosti in tudi za prepoved uživanja takih proizvodov. Zato mislim, da je minimalno, kar je treba narediti, vsaj označiti eh, to blago, da se bodo lahko prodajali proizvodi eh, iz eh, kloniranih živali. Ne moremo imeti eh, izgovora, da v ZDA nimajo sistema sledljivosti. To ni zadosten razlog in izgovor in na tej osnovi ne moremo. Eh, ustvarjati trgovinskih odnosov z ZDA. Evropski državljani pred evropskimi volitvami ne smejo dobiti občutka, da številne stvari, ki so v preteklosti v Evropski uniji temeljile na vrednotah in na odločitvah parlamenta, da uh, uh, bo zdaj vse to postavljeno pod eh, vprašaj. So far this debate on your question on cloning of animals. Ha. Eh, hvala, hvala za eh, to vaše mnenje o kloniranih eh, živalih. Zdaj pa še komisija. Izvolite. Monsieur le Président, de nous donner la parole. Hvala lepa za besedo. To je zelo težka razprava. Slišali smo vse resne kritike komisije in prepričan sem, da je gospod Lize, Lise zelo dobro povzel sedanje stanje. Veste, da smo imeli eh, prvo razpravo v kolegi komisarjev 27. novembra. Veste, da se bo ta kolegi odločal o predlogih. Uh, se pravi 18. decembra, gre za predloge eh, sveta in komisije. Ne vem, katere dokumente ste prejeli, verjetno gre tu za eh, dokumente, ki so um, še vedno zaupni dokumenti, ne vem, kako ste do njih prišli. Šele 18. decembra bo namreč o tem odločeno in zato ne vem, če imate prave dokumente. Za enkrat ne vem, kako se bo kolegi prihodnjo sredo odločil. Res pa je, da je prvotna razprava v komisiji pokazala, da imamo kar precej razhajanj znotraj komisije in lahko si predstavljate razloge za to interna razprava kolegija je zaupne narave in zato pač sam ne morem o tem z vami tu razpravljati. Kar pa se tiče zaveze komisarja Borja in pa torej pred parlamentom leta 2012, pred vašim odborom, eh, takrat je. Eh, povedal, da bomo odločali o vprašanju kloniranja in eh, sorodnih vprašanj, torej eh, sredi leta 2013. Smo, tu zamujamo šest mesecev in to ne zaradi dela komisije, temveč zaradi zelo intenzivnih razprav znotraj različnih služb komisije. Te razprave so bile težke. In zopet tu ne morem z vami deliti eh, zaupnih informacij, ampak mislim, da je bila analiza gospoda Liseja zelo pravilna, torej precej razhajen med različnimi službami komisije. V vaši rezoluciji govorite o oceni učinka. To bo objavljeno istočasno kot predlogi. Torej, to je bilo narejeno in bo objavljeno. Se pravi, eh, tudi oceno učinka boste dobili nekaj dni po sredi. Veste, da so gospodarski učinki kloniranja uh, v Združenih državah, eh, nekaj, kar je zelo težko oceniti, zato ker eh, tu gre za zasebne dejavnosti, ki niso podvržene nadzoru na ravni eh, Zvezdne države v Združenih državah. In ta podjetja nočejo deliti informacij Eh, ki so gospodarsko zaupne narave v zvezi s številom kloniranih živali, v zvezi s eh, številom kloniranih semen, eh, kaj se dogaja z temi proizvodi in tako dalje. Leta 2011 nismo uspeli, sicer zopet ne zaradi delovanja komisije, temveč zaradi razhajanja med svetom in parlamentom takrat eh, smo videli zelo ambiciozne predloge parlamenta, manj ambiciozne predloge sveta in med temi različnimi predlogi nismo uspeli najti skupnega stališča marca 2011. Razprava je torej ostala odprta in v tem umestnem času smo pač še naprej o tem razpravljali. Gospod Grote je eh, tudi komisarki pred nedavnim pisal. Naj povem tudi, da bo dobil odgovor takoj potem, ko bo kolegi se v sredo o tem odločil. Torej, komisar ni želel odgovoriti gospodu predsedniku Groteju, dokler kolegi ne bo o tem odločil ampak torej predvideno je, da bo eh, odgovor pripravljen takoj po tem, ko bo sprejeta odločitev. Torej razumemo vse te napade na komisijo v zvezi z razpravami z američani, v zvezi s porazumom, prostotrgovinskim sporazumom z druženimi državami. Vsak ima lahko svoje mnenje o tem. Glede tega, komisija ni izrazila stališča, čeprav je izrazila zelo jasna eh, stališča glede gesojev in hormonov. Tu je eh, predsednik Baroso rekel, da o tem ne bo govora v prostotrgovinskem sporazumu z druženimi državami. Kloniranje še ni bilo predmet razprave v kolegiju takrat in zato tudi to ni bil del eh, tem, o katerih bi razpravljali z američani. Ampak seveda vsi vemo, da so američani zelo pritiskali na vse države članice, verjetno tudi na vaše in na komisijo, da bi preprečili vse predloge v zvezi z označevanjem mesa, ki izhaja iz prve generacije kloniranja. Torej naj še enkrat spomnim na to, da predlogi, ki bodo pripravljeni, bodo osnovani na znanstvenih dognanjih in dobrobiti živali. Jasno je, da dejavnost kloniranja eh, povzroča smrtne primere, povzroča um, splave, povzroča različne disfunkcije in eh, to ima učinek na dobrobit živali, naj si bo na uh, mlade živali ali tudi na matere. Torej, vse, vsi ti predlogi bodo osnovani na znanstvenih dognanjih. To seveda ne velja za prvo generacijo, kajti prva generacija izhaja iz tako imenovane uh, običajne reprodukcije, se pravi z, um, z semenitvijo v epruveti, se pravi pri mladih prve generacije teh težav ne bomo imeli. Za konec naj povem še naslednje. V zvezi s tem, kar ste povedali glede razprave, ki bo zelo težka v prihodnosti, Komisija je želela spoštovati svojo zavezo, zavezo komisarja Borga, Borga pred par tem parlamentom, ampak predlog vam morda ne bo všeč, celo gotovo je, da vam ne bo všeč, ampak bo pa vsaj sprožila razpravo v tem parlamentu. Nekaj časa je bil v, predlog, v zraku predlog, da bomo o, podali predloge šele za prihodni parlament, ampak kolegi se je odločil, da bomo ta predlog pripravili sedaj, zato da bomo spoštovali eh, tudi naš, našo zavezo, držali besedo kot je bilo odločeno v trilogu eh, marca 2011 in da lahko o tem vsebinsko že razpravljamo. Torej, vidite, da komisija upošteva potrebe in želje parlamenta, torej ponavljam, morda boste razočarani nad pomankanjem ambicije v tem predlogu, ampak ta predlog je že uh, plod zelo, zelo težkega kompromisa znotraj kolegija. Torej, ti dve instituciji, parlament in kolegi, torej najprej kolegi in na to parlament eh, in na to še svet, eh, vse te inštitucije bodo morale pač najti eh, sporazum glede tega besedila. S tem, da moramo vedeti naslednje, če bodo te razprave propadle, potem bomo imeli sedanjo situacijo, kar pomeni, da kloniranje ni prepovedano v Evropski uniji. Ponavljam, kloniranje trenutno v Evropski uniji ni prepovedano. Torej, naj si bo za raziskave in razvoj ali pa tudi za eh, kloniranje, eh, ki sledi cilju prehrane za človeka. Torej, takšna situacija bi bila prav gotovo neprimerna eh, tudi za dobrobit živali. In tu bom končal, gospod predsedujoči, in zahvaljujem se za to razpravo, čeprav moram reči, da se je komisija počutila zelo napadena. Merci, monsieur, uh, I, I... Hvala. Eh, tudi vam imam pa za vas dodatno vprašanje. Rekli ste, da komisija zelo težko odgovori na pismo našega predsednika gospoda Groteja, kaj ti kolegi komisije še ni sprejel odločitve glede tega. Kljub vsemu pa ne izključujete tega, da se bodo začela pogajanja z ZDA. Eh, glede te teme, še preden eh, se začne oziroma konča prava razprava med evropskimi institucijami. Rekli ste tudi, da bo komisija izhajala iz znanstvenih dognanj pri svojih pogajanjih. Ali ne menite, da isto velja uh, tudi tam? To je tako politična razprava, da komisija ne bi smela začeti nobenih pogajanj ZDA o nobenem prostotrgovinskem sporazumu, uh, Eh, preden eh, se ne doseže dogovor eh, med institucijami o kloniranju živali. Hvala. Zame je osebno težko odgovoriti na vaše vprašanje, gospod predsedujoči. Veste, da začetek pogajanj glede tega prostotrgovinskega sporazuma je bil že pred nekaj meseci. Kloniranje takrat ni bil del Eh, teh eh, eh, pogajanj, čeprav je bilo stališče glede GSO-jev in hormonov zelo jasno, takrat je to predsednik Barroso zelo jasno opredelil, ampak kloniranje ni bil del teh razprav, kajti ni bilo političnih razprav v kolegiju in tudi ni bilo političnih razprav v svetu in v parlamentu. Torej, kaj je prednost tega predloga, ki ga boste dobili v prihodnih dneh? Tudi, če vam ne bo všeč, bo vsaj v tem smislu eh, koristen, da bo začel razpravo. In če bi se komisija odločila, da bo to, ta predlog posredovala novemu parlamentu konec leta 2014 ali 2015, bi bilo to še slabše. Kolegi se odločil, da bo ta dva predloga podal zdaj, zato da boste lahko o tem razpravljali, torej individualno o kloniranju, pa tudi z, v okviru razprav, uh, ki so povezane z pogajanji z američani torej razprave, ki jih bo eh, sta sprožila ta dva predloga, ki se bosta pojavila na mizi parlamenta in sveta v prihodnih eh, dneh. Če kolegi tega ne bo sprejel, oziroma kolegi bo to sprejel v sredo, to pomeni, da boste vi dobili te predloge v v ponedeljek eh, prihodnega tedna. To pomeni, da se boste lahko izrazili in razpravljali v zvezi z besedilom, pa tudi v zvezi z sporozumom z druženimi državami. Hvala za ta odgovor. S tem bomo zaključili to razpravo. Gospod Polole, prav imate. 8. januarja je rok za predloge sprememb, torej potem ko bo objavljen predlog komisije, glasovali bomo v odboru NV 30. januarja. Eh, razprave in sprejetje resolucije na plenarnem zasedanju pa bosta februarja. S tem smo prišli eh, do konca današnjega dnevnega reda. Jutri zjutraj začnemo s sestankom koordinatorjev ob 9. ob 10. pa uh, spet s sestankom odbora Invi.